Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Gospe in gospodje, pozdravljeni. Predlagam, da začnemo. Spet imamo na voljo več jezikov kot poslancev. Gre za ponedeljek popovdan in vsi veste, da za številne kolegice in kolege ni tako preprosto priti sem. In kakor v preteklosti upam, da se bo počasi nabralo več kolegic in kolegov. Dobro, vseeno pozdravljeni. Dva kratka komentarja imam. Najprej, kar zadeva jezike, to sem že povedal, potem dokumenti. Dokumente smo vam poslali in dokumenti niso na voljo, zato na vaših mizah in kakor običajno bo zasedanje na voljo tudi preko spleta. Zanima me, ali ima kdo kak komentar v zvezi z predlaganim dnevnim redom. Ne, v redu, potem je dnevni red sprejet. Druga točka so zapisniki. Zapisnike ste dobili. Tudi tukaj ni komentarjev v redu. Potem pa tretja točka. Gre za javno predstavitev o pranju denarja in izogibanju davkov. Gre za vprašanja skladnosti in pravil in kako se seveda to izvaja. Danes bomo imeli javno predstavitev v dveh delih. Najprej bomo slišali predstavitve evropskih organov, Zato lahko pozdravim tukaj gospoda Giovanni Kesslerja, on je generalni direktor OLAF-a, to je Evropski urad za boj proti goljofijam. Tukaj je tudi Simon Rio D., višji predstavnik Europola in fiu.net, pozdravljeni. Tukaj je tudi Klaus Mayer Cabri, on je nemški član kolegija Eurojusta. Preden bom eh, začel, naj povem še troje. To je naša eh, četrta javna predstavitev. Smo sredi dela, oblikujemo svoje mnenje in pripravili bomo počasi tudi prvi delovni dokument govorili smo z novinarji, govorili smo o mednarodnih standardih. Danes pa bomo poskusili bolje razumeti, kako delujejo različni nadzorni organi in kakšna je njihova vloga. Govorili bomo tudi o pravnem okviru Evropske unije in kako vse skupaj deluje na področju boja proti pranju denarju in na področju goljofij. Prav tako bomo preverili, kakšni ukrepi so potrebni za to, da zagotovimo, da se bo zakonodaja izvajala v skladu z navodili, to je torej tretja in četrta direktiva za preprečevanje pranja denarja. Seveda, to je vse v luči razkriti panamskih dokumentov. In še tretja točka. Pripravili bomo predloge za svoje lasno delo. To bodo neke vrste sklepi na koncu. Kakor sem povedal, bomo predstavitev razdelili v dva dela. Najprej bomo slišali predstavnike evropskih institucij, v drugem delu pa bomo govorili o nacionalni perspektivi, slišali bomo komentarje in prispevke predstavnikov nacionalnih organov predtem pa še nekaj. Povabili smo tudi FATF, to je projektna skupina za finančno ukrepanje, gre za medvladno skupino, kjer je članica tudi Evropska komisija. Oni pa spremljajo razvoj dogodkov na področju preprečevanja pranja denarja in eh, preprečevanja financiranja terorizma. Zaenkrat še nihče ni pripravljen priti k nam, zato sam prejšnji teden pisal predsedniku te organizacije in prosil sem ga, da se udeleži enega naših naslednjih zasedanj. To je pomembno, kajti komisija je vključena v delo projektne skupine za finančno ukrepanje in se tudi sklicuje na delo te skupine. Povabili smo tudi švedski nadzorni organ, finančni inšpektorat. Prosili smo jih, da se odeležijo našega zasedanja, obvestili pa so nas, da je bil na švedskem prav tako oblikovan preiskovalni odbor v okviru nacionalnega parlamenta, zato bodo najprej nastopili v švedskem parlamentu, kajti to je za njih obveza in potem nas bodo o tem obvestili. Njihov izgovor je bil, da ne morejo Evropskemu parlamentu dati več podatkov kot švedskemu parlamentu, sploh pa ne prej. Ravno zdaj pa še tretja zadeva. Danski Davčni organi so bili prav tako povabljeni. 29. septembra so kupili plošček z informacijami o 500 do 600 danskimi davkoplačevalci. Zato so plačali približno 800 tisoč evrov in tudi oni izvajajo davčne preiskave. In rekli so, da bodo lahko prišli k nam, ko bo proces nekoliko dlje. To so komentarji, zato da boste vedeli, da že vabimo na naslednje zasedanje, nove institucije, nove organe in da pač trdo delamo. Prav, zdaj pa trije govorniki, ti trije so prav gotovo zelo dobro poznani. Giovanni Kessler je generalni direktor OLAFA od leta 2011. Gospod Kessler je bil pravnik, potem je bil državni tožilec in potem je postal generalni direktor. V parlamentu ga zelo dobro poznamo, zato ker smo že večkrat z njim imeli zelo plodne razprave. Pozdravljam lahko še enkrat gospoda Simona Riondeja iz Francije, on je predstavnik Europola in tudi Klaus Mayer Cabri je član kolegija Eurojusta iz Nemčije. On bo govoril torej kot nemški član. Dogovorili smo se o naslednjem. Govorniki so dobili vprašanja, ki jih bodo poskusili odgovoriti. Odgovori so na voljo tudi seveda poslancem, nekoliko kratkoročno sicer, zato ker je bil petek tukaj v Belgiji praznik in se je vse skupaj nekoliko zavleklo. Vsak od treh govornikov bo imel deset minut časa za svoj govor, potem pa bomo imeli petminutne časovne slote za vprašanja in odgovore. Vsak poslanec bo torej imel petminutni časovni ukvir. Zdaj pa gospod Giovanni Kessler, izvolite. Hvala lepa, hvala spoštovane poslanke in poslanci za to povabilo, za to, da se oglasim pri vas v Evropskem parlamentu na tej javni predstavitvi. Najprej želim povedati nekaj o delu Olafa. Olaf že opravlja delo v zvezi s tako imenovanimi panamskimi dokumenti, povedal pa vam bom tudi več o tem, kakšne predloge za politične spremembe imamo v okviru tega. Kakor veste, Olaf preizkuje goljofije in nepravilnosti v zvezi z finančnimi interesi Evropske unije. Seveda pa preizkujemo tudi resne prekrške zaposlenih v evropskih institucijah in tudi drugih članov evropskih institucij. To je naša naloga in to je naš mandat za to, da se borimo proti goljofijam na evropski ravni. Pri opravljanju svojih nalog, pri opravljanju preiskovalnega mandata v splošnem Olaf izkorišča vse javno dostopne vire informacij, ki so na voljo. V zadnjih letih smo veliko uložili v to, da smo dobili najsodobnejša orodja za to, da lahko obdelujemo podatke, ki jih dobimo iz javnih virov. Ko so bili objavljeni panamski dokumenti, so analitiki iz Olafa hitro ugotovili, da bi Ti dokumenti lahko veliko doprinesli na področju boja proti goljofijam in korupciji in seveda tudi potencijalno prekrš, v zvezi s prekrški zaposlenih v institucijah. Maja 2016, takoj ko so bili podatki panamskih dokumentov na voljo, smo pri Olofu prenesli te dokumente in v teh dokumentih je bilo skoraj 430 tisoč imen ali entitet. Torej 430 tisoč imen pravnih oseb in fizičnih oseb. Kaj smo storili? Preverili smo, ali so naslednje tri kategorije povezane z družbami offshore, ki so bile navedene v teh panamskih dokumentih. Prva kategorija so osebe institucije EU, to bom bolj natančno razložil kasneje. Druga kategorija so strokovnjake, ki zagotavljajo strokovno znanje v teku političnega dela in tudi prejemniki sredstev EU. In tretja kategorija so osebe ali entitete, ki so že vključene v zaključene ali takoče preiskave OLAFA. V zvezi s temi tremi kategorijami bom sicer kasneje bolj natančen. Preverili smo, ali je med temi 430 tisoč imeni in osebami v panamskih dokumentih kdo ali kaj iz teh treh kategorij, ki sem jih navedel. Preverili smo, ali je v teh 430 tisoč imenih torej kdo, ki bi bil iz institucij EU. Kakšne zaposlene in člane imam tukaj v mislih? V sistem smo vključili imena zaposlenih pri EU, ki imajo više menedžerske položaje. Vključeni so bili vsi komisarji te komisije in tudi prejšnjih komisij. Vključili smo imena generalnih direktorjev, vključno z menoj. Vključili smo tudi imena direktorjev in izvršnih direktorjev vseh agencij. Vključili smo imena vseh poslancev. Vem, da vas je manj kot 810, ampak eh, skozi leta se imena spreminjajo, zato smo vključili torej 810 imen. Vključili pa smo tudi imena kategorij osebja, ki so bolj izpostavljeni tveganju. To je naprimer osebje, za, za katere je veljavni pravni okvir zelo pomemben. To je naprimer osebe, ki se ukvarja s proračunom, osebi, ki se ukvarja z javnimi naročili in tako naprej. Vsa ta imena smo mi povzeli, potem pa smo preverili, ali so ta imena navedena v teh 430 tisoč imenih in entitetah panamskih dokumentov. Drugi sklop podatkov so torej strokovnjaki, ki zagotavljajo storitve za projekte EU. Vključili pa smo tudi prejemnike sredstev Evropske unije. Tretja kategorija pa so osebje in entitete, ki so vključeni v tekoče ali zaključene preiskave OLAFA. Naš namen ni bil samo, da bi ugotovili, ali obstaja vedenje, ki bi kršilo pravila, ampak želeli smo ugotoviti, ali obstaja kakšno tveganje za sistemska kršenja pravil in programov Evropske komisije. Zato smo morali seveda oceniti, kako pomembna je ta naloga. Olaf je preveril 40 tisoč oseb in podjetij iz teh treh kategorij. Povem vam lahko, da je več kot 50 odstotkov teh vnosov povezanih z tretjo kategorijo. To so torej osebe in entitete, ki so povezane z tekočimi ali preteklimi preiskavami OLAFA. In razumeli boste, zakaj, kajti to nas zanima. To bi lahko bilo pomembno za naše tekoče ali zaključene preiskave. Torej, preverili smo, ali je kdo iz teh treh kategorij je torej vključen v panamske dokumente. Ta naloga je bila zahtevna. Več kot deset dni smo čistili podatke. To v forenzičnem jeziku pomeni, da so naši analitiki popravili morebitne nekonsistence podatkov, naprimer ime napisano v cirilici je bilo potem spremenjeno, ko je bilo zapisano v naši pisavi in tako naprej. Ta imena smo potem vključili v posebej oblikovano zbirko podatkov in to smo potem primerjali z panamskimi dokumenti. Programska oprema je takoj opozorila na podatke, ki so se ujemali ali približno ujemali. Analitično pa smo se potem lotili samo 17 imen. Najprej smo imeli 430 tisoč imen iz panamskih dokumentov, potem 40 tisoč imen, ki smo jih mi pripravili, na koncu pa smo imeli 17 entitet in imen, ki so se ujemala. Torej, veliko smo, podatkov smo primerjali, ampak samo malo je bilo prekrivanja. To je dober znak za institucije Evropske unije. Več od teh imen je bilo že predmet tekočih in zaključenih preiskav OLAFA. Več kot 50 odstotkov teh 17 zadetkov je predstavljalo entitete in osebe, ki so že predmet preiskave OLAFA. Seveda zaradi tega smo izvedeli marsikaj koristnega. Na osnovi naše analize In na osnovi podatkov, ki smo jih dobili v zvezi z davčnimi dokumenti iz drugih virov, je Olaf sprožil tri preiskave, kakor sem že odgovoril v pisni obliki odboru. Seveda, te preiskave tečejo, zato ne morem podati podrobnosti v zvezi s tem. Povem vam lahko, da dejstvo, da Olaf to preizkuje, še ne pomeni samodejno, da so ti ljudje česarkoli krivi. Vedno se spoštuje domneva nedožnosti. Povedati pa želim, da smo imeli dostop do le malo informacij. To so informacije, ki so bile javno na voljo 19. maja. V panovskih dokumentih pa je bilo zelo veliko podatkov. Mi pa smo imeli dostop samo do vrha ledene gore več kot 11 milijonov podpornih dokumentov še ni na voljo. Ta še je morda v oklepaju, nekaj sem slišal o danskih oblasteh. No, ti podatki niso na voljo nam in kolikor vem, niso na voljo nikomor. tam so elektronska pošta, pooblastila in tako naprej. Morda tam ni več imen, ampak morda bi lahko našli kaj drugega, morda bi lahko našli upravičene lastnike teh podjetij in tega morda ni v dokumentih, ki so bili objavljeni do zdaj. Toliko o delu Olafa, zdaj bom pa poskusil zelo na hitro, če mi dovolite, razložiti naše poglede na politiko. Leta 2015 so institucije sprejele direktivo o preprečevanju pranja denarja, prav tako so spremenili direktivo o prenosih sredstev, zato da se zagotovi sledljivost prenosov in zaradi terorističnih napadov v Parizu so se dogovorili, da bodo do konca leta 2016 to direktivo prenesli vse države članice. Strinjam se s tem, to je krvavo potrebno. Julija 2016 je komisija predlagala, da bi to direktivo še spremenili, zato da bi okrepili pristojnosti enote za finančno obveščanje na ravni EU in da bi okrepili sodelovanje. Enote bi imele dostop do centraliziranih zbirk podatkov in registrov računov, in države članice bi morali oblikovati centralne zbirke podatkov, zato da bi lahko identificirali imetnike bančnih računov. To seveda potrebujemo. Ampak, sam želim tukaj nekaj dodati. To je vse lepo in prav in koristno, ampak zdi se mi, da je njihov mandat še vedno omejen. Izmenjavati si moramo finančne informacije, zato da se borimo proti pranju denarja in terorizmu. Ampak zelo pomembno in nujno je, da sledimo temu denarju, kajti to je denar, ki pogosto organizirani kriminal izkorišča za svoje financiranje. Sam bi šel še korak naprej. Če bomo imeli centralno zbirko podatkov imetnikov bančnih računov, potem bi morala ta zbirka podatkov biti medsebojno povezana, standardizirana in na voljo ne samo enoti za finančno obveščanje, ampak vsem enotam. Te zbirke podatkov bi morale biti na voljo pri preiskavah vseh kriminalnih dejanj na področju gospodarstva. Zakaj ločujemo med pranjem denarja terorizmom in, naprimer, korupcijo? Mimo grede, to je popolnoma umetno, če ločujemo korupcijo od izogibanja davkom, od eh, tudi terorizma. To so povezani zločini. Težko je reči, ali je to pranje denarja ali samo, naprimer, davčna otaja. Tako Evropa pogosto deluje, tako se bojim. Oh, teroristični napad je bil, dobro bomo imeli direktivo o terorizmu. Izogiba se davkom, dobro bomo imeli zakonodajo na področju tega. Ne, mislim, da bi morali gledati vse skupaj bolj široko. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kessler. Povedali ste, kaj počne Olaf. Rezultati za enkrat, kar zadeva številke, niso tako mogočni, ampak bomo videli, kaj lahko še storimo. Prav, zdaj pa gospod Simo Rionde za Europol. Izvolite. A, hvala lepa. Hvala, da ste povabili Europol na to predstavitev. 3. aprila leta 2016 je mednarodni konzorci preiskovalnih novinarjev objavil dokumente podjetja Osak Fonseca. 11,5 milijona dosjejev naj bi bilo v teh dokumentih. 2,6 terabajta naj bi to obsegalo od leta 1977 do leta 2015. Tam pa je 100 tisoče pravnih in fizičnih oseb. To bomo zdaj imenovali dokumenti Panama Papers. 9 maja 2016 je ICIG, ta konsorcij, javnosti predal to zbirko podatkov, ki vključuje skoraj 320 tisoč podatkov, ki so del tako imenovanih dokumentov iz Paname in drugih podobnih objav. Zbirka podatkov je na voljo seveda na spletu in lahko si jo tudi prenesete. Zdaj bomo to poimenovali zbirka podatkov za panamske dokumente. Proces oblikovanja zbirke podatkov za panamske dokumente ni jasen, zato ker se zdi, da so uporabili datoteke podjetja Mossack Fonseca in to ni rezultat analize pregledanih 1,5 milijona dosijejev. Čeprav smo uporabili na ključne preglede in ugotovili smo, da nekatera podjetja, ki so bila povezana s panamskimi dokumenti, dejansko niso omenjena v tej zbirki podatkov, zato so se pojavila vprašanja glede količine podatkov, ki je tukaj na voljo. Prav tako ni nobenih podatkov v zvezi z bančnimi računi, načinom komuniciranja ali drugih o zadnjih informacij. Ne glede na to, si je Europol prenesel zbirko podatkov panamskih dokumentov in preverili so, ali je kdo iz teh dokumentov vključen v njihovih zbirkah podatkov. Rezultati so naslednji. Imeli smo 3469 morebitnih zadetkov, pripravljeni so tudi svežni po državah, države pa morajo oceniti in potrditi te zadetke. Odkrili smo številne povezave z skupinami organiziranega kriminala in nekatere vrste kaznjivih dejanj so bile zelo visoko. Naprimer, Sustrans ima 1722 zadetkov, MTIK ima 388 zadetkov, Smuk pa 260 zadetkov. Skupina za vzhodno Evropo ima 516 zadetkov, to je druga najvišja številka. To verjetno kaže, da so Rusi povezani z podjetjem Mossack Fonseca. Prav tako je mm, zaskrbljujoča prisotnost Hidre, ki ima 116 zadetkov. Oni se ukvarjajo z islamskim terorizmom. Registrirana podjetja presegajo samo upravičene lasnike, Ampak glavna zadeva je, da lahko zdaj povežemo družbe iz teh panamskih dokumentov, ne samo z gospodarskim kriminalom, kot je pranje denarja, davčni vrteljaki in tako naprej, ampak tudi s terorizmom, trgovanjem z drogami, nezakonitimi priseljevanjem in tako naprej, kar zadeva državo, ki ima največ zadetkov. Država z največ zadetkov je bila Združeno kraljestvo, ampak to je mogoče povezati z dejstvom, da so oni največkrat omenjeni pri sumljivih transakcijah. Litovci so bili na tretjem mestu in to je seveda mogoče povezati z visoko prisotnostjo Rusov na njihovem ozemlju. Samo po nekaj dneh, ko so objavili podatke panovskih dokumentov, je Europol proaktivno vprašal vse partnerje, ali so odprli in nameravajo odpreti preiskave v zvezi z panamskimi dokumenti. Nekaj držav je pokazalo pripravljenost, drugi pa so rekli, da bodo to storili, če bodo imeli dovolj podatkov. Europol je prav tako organiziral preiskavo oziroma sestanek v zvezi s tem. Nažalost, zbirka podatkov panatskih dokumentov ni dovolj v številnih državah, da bi začeli formalne preiskave in konzorcij novinarjev ni želel zagotoviti vseh podatkov in to ovira preiskave. Europol prav tako ne more reči, da imajo v lasti vse podatke panamskih dokumentov. Ko in če jih bomo imeli, bomo lahko preverili, kakšen je bil tok podatkov in zaradi tega bomo lahko sistematično izkoristili nove podatke in to bi lahko predstavljalo pomembne preboje pri številnih preiskavah, ki so bile prej obremenjene zaradi tajnosti v družbah v tujini. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, gospod Rionde. Zadnja pripomba je bila sploh zanimiva, tudi zato, ker tudi mi sami nimamo neomejenega dostopa in upam, da bi da boste res prišli do tega, da boste iz nadaljnih analiz lahko prišli do eh, zanimivih podatkov. Eh, eh Veliko je potencijalnih zadetkov in eh, navedli ste tudi, kateri so vaši podarki. Zdaj pa vabim gospoda Klaus Majerja Kabrija, da se nam pridruži. Gre za nemškega člana kolegija Eurojusta. Izvolite. Uh, Najlepša hvala predsedujoči, gospe in gospodje, poslanci in poslanke. Najlepša hvala za vabilo. E, to bodo tudi zadnje e, besede v nemščini. E, sicer sem res predstavnik Nemče, ampak kot izvoljen predstavnik Eurojusta bom govoril v našem uradnem jeziku. Lahko bi tudi v francoščini. No, ampak najprej naj nakratko povem, kakšna je vloga Eurojusta na področju pranja denarja, potem pa bom prišel do tistih točk, kjer smo uh, zaznali pravne težave in tudi praktične težave pri sodelovanju. Eurojust uh, je enota za pravosodno sodelovanje in naša naloga je izboljšati in okrepiti eh, usklajevanje in sodelovanje pri preiskavah, pregonu ter tudi sodelovanje med pristojnimi pravosodnimi organi v državah članicah. Sodelovanje preko usklajevanja, eh, to je naša glavna naloga in tu nismo omenjeni samo na države članice, ampak Eh, sodelujejo tudi tretje strani in eh, eventualno bi bila lahko partner v takem sodelovanju tudi Panama. Pomembno je, da veste, da delamo na podlagi zahtev eh, tožilstev iz držav članic, torej sami ne sprožamo preiskav. Kakšna urodja imamo na voljo? najprej so to usklejevalna srečanja. Usklejevalna srečanja enostavno pomenijo, da se na istem mestu sestanejo vsi upleteni predstavniki eh, tožilstv, policije, sodišč in oni se potem pogovarjajo o primeru od začetka do konca. Eh, dogovorijo se, kako ukrepati, katere probleme je potrebno rešiti in seveda si tudi izmenjajo podatke, ki jih imajo. najbolj pomembno na to vrstnih sestankih pa je, da se vzpostavi zaupanje med javnimi tožilstvi, kar je ključnega pomena za sodelovanje. Poleg tega obstajajo tudi usklejevalni centri, kot jim pravimo. Tu so eh, centri za organizacijo skupnih akcijskih dnevov. Eh, na določen dan smo eh, se, se v različnih eh, Eh, pristojnostih oziroma v različnih državah izvajajo različni ukrepi, naprimer eh, preiskave, zasegi in tako dalje. Poleg tega pa tudi podpiramo delovanje skupnih preiskovalnih enot. Skupne preiskovalne enote ali ekipe so enostavno povedano eh, nek pravni sistem, ki, o katerem se dogovoril naprej in to omogoča predvsem uh, izmenjavo informacij in delovanje v realnem času. Kaj torej Eurojust počne na področju pranja denarja? V našem delu beležimo veliko porast, velik porast vrstnih primerov. 148 jih je bilo leta 2013, eh, zdaj jih imamo 285 eh, in to samo za letos. Pranje denarja in tu se posem strinjam z gospodom Keslerjem, se pogosto pojavlja kot neke vrste horizontalni prestopek povezanje z goljofijo, korupcijo, organiziranim kriminalom, trgovanjem z drogami in terorizmom. Tako da je res nekoliko umetno uh, te stvari strogo ločevati v svojih primerjih smo videli, da v, na 57 eh, usklevalnih sestankih so bili obravnavani primeri, ki vključujejo tudi pranje denarja. Torej 57 sestankov v 285 primerjih. To so številke za letos in s tem dobite nekakšen vtis, kako pomembno je usklajevanje. Uh, na četrt. Pri četrtini vseh primerov pra, eh, pranja denarja je potrebno mednarodno sodelovanje. S kakšnimi težavami smo se soočili in kako bi te težave eventualno lahko odpravili? Prva težava je, da prihaja do zamud pri uresničevanju zahtev za vzajemno pravno pomoč. Včasih to traja res zelo dolgo kadar gre za eh, podzahteve po pridobitvi eh, davčnih, bančnih podatkov, lastništvu eh, nepremičnin ali pa kadar so potrebne izjave priči in podobno. V nekaterih državah so za ta področja pristojni zelo različni organi in torej je potrebno tudi znotraj same države članice usklejevati delo različnih služb. Poleg tega nimamo eh, enotnega usklajevalnega organa znotraj držav članic, ki bi bil odgovoren za izvrševanje zahtev za vzajemno pravno pomoč. Pred nedavnim smo imeli zelo dober primer, ki jasno kaže, kakšna je dodana vrednost Eurojusta. Češki kolegi so imeli odprto preiskavo o izogibanju davkov in pranju denarja. Škoda je znašala približno 25 milijonov in odkrili so, Eh, kje se nahaja račun. Ta račun je bil v Avstriji. In samo preko hitrega usklajevanja s pomočjo Eurojusta je bilo mogoče zaseči teh 25 milijonov na avstrijskem računu in to se, zgodi, se je zgodilo v zadnjem trenutku, kajti storilec, ki je bil takrat v Združenem kraljestvu, je že dal nalog, da se ta sredstva prenese. Dve ali tri ure kasneje bi eh, denarja ne bilo več in verjetno ga nikoli več ne bi videli. In samo zaradi dobrega sodelovanja čeških in avstrijskih kolegov neposredno preko Eurojusta eh, nam je uspelo zaseči teh 25 milijonov na računu. Eh, tu so tudi seveda razlike med pravosodnimi sistemi. Te predstavljajo težavo, zlasti ko gre za eh, različne opredelitve eh, samih kaznjivih dejanj na področju gospodarskega kriminala ali pa davčne, glede davčnih prestopkov. Ponekud gre za kaznivo dejanje, ponekud gre samo za prekršek, ponekud gre za storitev, ponekud za opustitev vprašanje je, ali so za to pristojni oziroma za preiskavo pristojni eh, upravni ali eh, izvršni organi. Na vseh teh področjih se pojavljajo razlike. Potem so tu tudi potencijalni eh, konflikti pristojnosti. To se pojavlja zlasti, kadar poteka preiskava na enem območju ali pa na območju ene države in potem želijo zaseči eh, sredstva ali lastnino v drugi državi članici. To je časih težko, ker mora, biti, mora najprej prvo preiskavo končati, pa tudi prenos postopkov je problematičen. Enako velja za zamrznitev sredstev ali za oduzem ne, nezakonito pridobljene premoženske koristi. Uh, Seveda je to najpomembnejše, kajti potrebno je prizadeti storilce tam, kjer jih to najbolj boli in to je ponavadi ravno denar. Tudi, eh, enako, eh, tudi ekvivalenca norm je lahko problematična in tudi zaradi tega se lahko včasno pojavijo zamude. Eh, tu je tudi primer vertigo, ki sem ga opisal v odgovorih na vprašanja. In tu vam lahko povem, kaj to pomeni usklajevanje. Samo v Nemčiji je na račun tega primera bilo poslanih 600 eh, zahtevk oziroma pisem eh, za razne oblike usklajevanja in sodelovanja. Torej, eh, kadar gre za stvari takih razsežnosti, je to zelo zahtevno. In hitra vključitev organa, kakršen je Eurojust, je v takih primerih ključna. Kar zdaj pa panamske dokumente smo imeli usklajevalni sestanek. Šlo je za neke vrste uvodni ali otvoritveni sestanek, ki je bil zelo pomemben. In tu smo videli, da v primeru, ki je tako pomemben in ki je ta, tako obsežen, je včasih. Eh, Zelo težko ustrezno obravnavati finančni, pa tudi logistični vidik Eh, naprimer, usklajevalni sestanek stane približno 8000 evrov v povprečju, pri panamskih dokumentih pa je tak sestanek stal 60 tisoč evrov. In to je izziv za katerokoli organizacijo. Kaj je torej potrebno ukreniti? Predvsem je tu učinkovita komunikacija med vsemi upletenimi organi. Tu mislim, da je bila prva priložnost, ko so nacionalni eh, organi pregona eh, se pogovarjali, si izmenjavali informacije in pridobili tiste podatke, do katerih so se drugi že dokopali. Če želimo sodelovati s Panamo, obstajajo načini, kako to zagotoviti preko usklajevalnih srečanj, ampak eh, moramo se zavedati, da nimamo nobenih pravnih instrumentov, eh, ki bi olajševali obravnavo zahtev za vzajemno pomoč. Nekatere države imajo dvustranske sporazume s Panamo, kar nekoliko skrajša komunikacijo, ampak eh, vemo, da so diplomatski kanali počasni in zapleteni, tako da moramo nekako združiti evropske vire in zmogljivosti in platforma za to je ravno Eurojust in to bomo tudi storili. V zadnjem v zadnjem tednu ali pravzaprav v zadnjih dneh smo poslali dopis panami, v katerem eh, jih vabimo na usklajevalni sestanek in eh, državni tožilec paname je pokazal pripravljenost za mednarodno sodelovanje eh, v taki obliki. Za zaključek naj povem, da sem prepričan, da Eurojust igra pomembno vlogo v boju proti pranju denarja in izogibanju davkov. Pojavljajo pa se včasih pravne in eh, logistične težave, vendar pa mislim, da brez usklajevanja, brez sodelovanja tvrstnih težav ne moremo premostiti. Nasplošno bi dejal, da vsekakor zdaj. Eh, glede na to, da obravnavamo Panamo in podobno, ni pravi čas, da bi znižali sredstva ali število zaposlenih pri Eurojustu. Eh, pravzaprav bi, če kaj, morali vse to okrepiti. Hvala. Najlepša hvala, gospod Majer Kabri. Nadaljni zelo zanimivi vidiki za eh, razpravo in vprašanja. Eh, torej, dogovorili smo se, da bosta oba soporočevalca prva dobila priložnost, da pokomentirata in zastavita vprašanje, zato imata pet minut. In gospod Kofot je prvi, ki dobi besedo. Izvolite. Najlepša hvala predsedujoči, najlepša hvala za predstavitve in hvala tudi za vse odgovore na vprašalnike. Veliko koristnih informacij smo dobili in kar takoj prvo vprašanje. Najprej za Eurojust. Rekli ste, če se prav spomnim, da četrtina primerov pranja denarja eh, terja mednarodno usklajevanje. Ali bi po tej plati imeli kakšna specifična priporočila za to, kako naj bi Evropska unija revidirala zakonodajo v boju proti pranju denarja. Morda imate kak specifičen nasvet. In pa še za vprašanje za vse strokovnjake. Številni ste tudi v pisnih odgovorih nekako omenjali ovire za sodelovanje med policijo, nacionalnimi organi in tako dalje. Eh, ali bi imelo smisel vzpostaviti centralen, enoten register, ki bi bil dostopen vsem državam članicam z neko minimalno ravnjo eh, informacij, ki bi, bile, ki bi jih zagotavljali vsi in bi bili dostopni vsem? In pa še specifično vprašanje za Europol. Uh, Eh, v vaših pisnih odgovorih ste povedali marsikaj in pravite, da Europol dobiva samo drobce informacij iz držav članic in da se eh, nacionalne policije odločijo, če bodo sodelovali pri primerih, v kolikšni meri in da ni nobenega minimalnega praga za tako odločanje. Sprašujem, kako lahko zagotovimo tesnejše sodelovanje med državami članicami, kako lahko zagotovimo, da bodo pošiljale relevantne podatke Europolu. Imate kakšne konkretne predloge, kako bi lahko tu odpravili obstoječe uvire? Hvala. Najlepša hvala. Kolega, zdaj pa dajem besedo najprej gospodu Majerju Kabriju za prvi dve vprašanji. Seveda pa sta tudi druga dva gosta pri, eh, dobrodošla, če želite kaj dodati. Nekaj minut imamo za ta vprašanja in odgovore. Izvolite. Eh, Najlepša hvala. No, ne moram komentirati revi, revizije direktive, ampak tisto, kar je pomembno in kar je razlog, da navajam te številke, je, da se zavedamo narave pranja denarja. Gre za kaznivo dejanje, ki je po svoji naravi tako, da kot nek nacionalni organ ne boste mogli zaobjeti vse nadnacionalne razsežnosti tega pojava. Zato morate biti pripravljeni eh, in sposobni dobro sodelovati s partnerji v Evropski uniji in eh, tretjim, v tretjih državah, ki so pogosto vključene. In če nimate platforme, ki vam to omogoča, so stvari precej težavne platforma, zlasti v primerih, ko so vključene tudi tretje strani. Eh, moč Evropske unije je zelo drugačna, če združimo moči, če se 28 držav članic istočasno pogovarja z drugim partnerjem. To je seveda nekaj drugega, kot če bi se pogovarjala ena sama država z drugo državo. In Eurojust je prav taka platforma in že obstaja. Tisto, kar je potrebno zagotoviti, pa je, da bo mogoče to delo opravljati na ustrezen način. In to nažalost terja denar. Eh, navedel sem vam, kakšni so stroški za eh, usklajevalne sestanke. In če upoštevate, da eh, jih izvedemo kar nekaj na leto, je naš račun, oziroma naš proračun za usklajevalne sestanke hitro prazen. Moj poziv torej bi bil, da uporabite to obstoječo platformo za maksimalni učinek, zlasti v tovrstnih primerih. Najlepša hvala, gospod Jonde. Najlepša hvala za vprašanje. Predlog za okrepljeno sodelovanje, mislim, da je denar vedno eh, cilj za organiziran kriminal ali pa eh, nujen dejavnik terorizma in zato mora to biti v središču naših preiskav. In nizozemsko predsedstvo ter sedanje slovaško predsedstvo se predvsej osredotočata na finančne preiskave. Kakšna je torej pot naprej? Mislim, da moramo prepričati eh, več eh, finančnih preiskovalnih enot, da bodo delile svoje podatke z Europolom. Eh, sedem jih trenutno uh, prispeva in zelo pomembno je, da jih pridobimo še več, zato da bomo imeli bolj popolno sliko tega, kaj se dogaja, kar zadeva sumljive transakcije v Evropski uniji. Kaj in kako storiti, da bi to izboljšali? Januarja letos smo začeli z vključevanjem eh, enot za finančne preiskave in eh, vzpostavljamo mrežo za komunikacijo med temi enotami in pa tudi povezave z drugimi eh, organi pregona ter z Europolom. To mislim, da je ključnega pomena. Kako pa torej eh, doseči tesnejše sodelovanje? Mislim, da mi kot Europol pa tudi Evropski parlament eh, nam verjetno lahko pomaga, moramo odpraviti pravne ovire za izmenjavo informacij med različnimi vrstami agencij in organov. Res je ključno, da pri, finančne preiskovalne note lahko izmenjujejo podatke z carinskimi organi, eh, z davčnimi organi, tretjih držav na hiter, enostaven način, ne da bi jih nacionalna zakonodaja pri tem omejevala. In povezavo, ki jo je eh, mogoče vzpostaviti preko Europola na centraliziran način, lahko zagotovi dober pregled in to bo izboljšalo preiskave v vseh državah članicah. In še 30 sekund za gospoda Kesslerja. Ja? kar zadeva direktivo o pranju denarja, tisto, kar je po mojem mnenju ključno in nujno potrebno, je, da eh, sprememo spremembe, ki jih je predlagala 16. julija komisija in sicer gre za možnost, da bodo vse finančne preiskovalne note lahko dostopale do bančnih podatkov vseh držav članic. In kar bi bil še en korak naprej, čeprav to trenutno ni konkretno predvideno v nobenem predlogu sprememb, bi pa lahko naprimer parlament to podporil. Eh, morali bi zagotoviti, da bi bila ta podatkovna baza dostopna za vse organe preiskovanja in pregona in seveda tudi Olafu. Tudi Olafu hvala. Zdaj pa je tu še drugi soporočevalec, gospod, eh, gospoda Ješka ni z nami, je pa prosil gospoda Mišela, da spregovori o njegovem imenu. Ja, se upravičujem, eh, gospod Ježek eh, ne more biti danes z nami. Najprej hvala vsem govorcem, da ste z nami. Uh, Veliko je bilo govora o usklajevanju in imamo občutek, da to usklajevanje pogosto ni učinkovito in da terja veliko časa in veliko dela. In eh, potem, kar zadeva prispevek gospoda Keslerja, eh, prinesel je nekaj zanimivih eh, predlogov, naprimer registr bančnih računov, ampak vprašanje za vas, gospod Kesler, ker pogosto Eh, slišim to v določenih krogih, ali zakonodaja eh, o zasebnosti predstavlja oviro za vaše delo in celo za vaše usklajevanje. Zelo zanimivo bi bilo slišati vaše stališče glede tega, kajti zelo pogosto eh, se odšita zasebnosti, da eh, nekako ovira eh, učinkovito izmenjavo podatkov. In drugi element, in tudi vi ste se tega dotaknili, eh, razlikujemo med pranjem denarja, goljofijo, izogibanjem, davčno optimizacijo in tako dalje. Pravzaprav pa gre v bistvu za eno in isto. In mislim, da pravzaprav tu vse te definicije ustvarjajo zmedo ali pa so zelo nenatančne in to tudi nekako spodkopava in šibi vaše delo. In zato sprašujem vse govornice, ali bomo nekega dne imeli skupno opredelitev vseh teh pojmov, ki se deloma tudi prekrivajo, kajti eh, davčna goljofija, eh, izogibanje davkov, to je zelo blizu, ne vidim eh, pravzaprav bistvene razlike, tudi ne v primerjavi s pranjem denarja. In, Ali bi tudi na ta način dosegli večjo učinkovitost? To se mi tudi zdi pomembno. In pa še eno vprašanje, koliko časa mi je še ostalo? Potem se bom uh, ponovno oglasil kasneje. Hvala. Hvala, gospod Mišel. Gospod Kessler, zastavljeno vam je bilo vprašanje. Ja, varstvo podatkov je nekaj, kar je potrebno. Zaščita zasebnosti je seveda potrebna. Gre za eno od temeljnih pravic, ki je eh, tudi v naši zakonodaji, evropski nacionalni zakonodaji. Eh, in zakonodajalci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 zakonodaja na področju varstva zasebnosti gre v eno smer, eh, glede preiskav v drugo smer in včasih se te, si te stvari nasprotujejo ali pa prihajajo do določenih nejasnosti in to nam povzroča težave. Ne gre za to, da bi nas uviralo varstvo podatkov, to podpiramo in spoštujemo, ampak včasih zakonodaja enostavno ni jasna in eh, zlasti eh, je to problem za OLAF, gre za upravni organ, ki eh, spoštuje eh, vse, vsa pravila glede varstva podatkov vseh služb komisije, po drugi strani pa je tudi preiskovalni organ, kar pomeni, da, slediti, da mora slediti tudi vsem pravilom, ki veljajo za preiskave in to je včasih v nasprotju z upravnimi pravili. Torej, ni težava v samem varstvu podatkov, ampak gre za to, da zakonodaja ni dovolj jasna in glede tega bi morali zakonodajalci sprejemati boljše odločitve. Kar pa zadeva zadnji del vašega prispevka, gospod Mišel, moram reči, da podpiram ne fragmentiran, torej enoten uh, pristop. Strinjam se z vami, da potrebujemo opredelitve, ampak uh, pranje denarja ima večjo težavo, kot je samo nejasna opredelitev. Uh, pranje denarja ob, obstaja samo, kadar je prisoten še nek drug, eh, še nek drug problem, neko drugo kaznivo dejanje, kajti gre za prihodke od nekega drugega kaznivega delovanja. In zato je zanimivo, da lahko preiskujemo samo pranje denarja, nimamo pa možnosti, da bi iste podatke uporabljali eh, kot dokaze za. Eh, tisto kaznivo dejanje, ki je pravzaprav osnova. Tako da tu bi potrebovali enoten zakonodajni pristop eh, k to vrstnim preiskavam. Najlepša hvala. Še kakšna pripomba strani drugih dveh govornikov? Ne. Potem pa smo pet minut zdaj izčrpali in sledijo govorniki v imenu poslanskih skupin. Gospod Karas v imenu LS je prvi. Najlepša hvala predsedujoči. Moje vprašanje je kratko in jedrnato za, za vse govornike. Obstaja novinarska platforma Mednarodni konzorci preiskovalnih novinarjev in sprašujem vas, v kakšni obliki sodelujete s to platformo. Ali ste jih zaprosili za aktualne dokumente, ste dokumente prejeli? in v kolikšni meri imate občutek, da so vam dejansko na voljo vsi dokumenti. Hvala. Hvala. Kdo bo začel? Hvala, gospod Mark Capri. Ja, moj odgovor bo verjetno ne zadovoljiv, ampak naj eh, enostavnejši, glede na to, da Eurojust ne vodi preiskav, ampak samo usklajevanje, ne sodelujemo s to platformo. Eh, če že, potem bi to morala eh, početi nacionalna državna tožilstva, ne pa Eurojust kot institucija. Najlepša hvala, gospod Rijande. Kar zadeva Europol, ne moremo imeti neposrednega stika s to platformo, podpiramo pa države članice, eh, in države članice so tiste, ki lahko pridobijo te podatke. Mi smo uspeli samo uh, preveriti stvari z, v razpoložljivih uh, podatkovnih bazah, ne moremo pa zahtevati oziroma pozvati platforme, da nam posreduje podatke. To lahko storijo samo države članice. Gospod Kessler, ja, mi delamo nekoliko drugače. Mi smo preiskovalni organ. Torej, za razliko od kolegov smo stopili v stik s to platformo in najprej smo delali na podlagi javno dostopnih podatkov, torej tistih 130 tisoč enot, ki so bile na voljo vsem. Potem pa smo se obrnili na nje, e, sestali smo se s predstavniki preiskovalnih novinarjev e, pri nas, šlo je za zelo zanimivo srečanje in prosili smo, da bi dobili dostop tudi do preostalih dokumentov, ki niso bili na voljo in ki bi seveda bili zelo koristni za našo preiskavo. Odgovor doslej je ne. Razlog ali pa glavni razlog, koliko sem razumel, eh, seveda nimamo nobenih pooblastil, nečesar mi ne moremo usiliti, ampak prosimo pa seveda lahko. In odgovor je bil doslej ne. Glavni razlog za ta odgovor pa je, da bi z razkritjem vseh dokumentov morda razkrili oziroma ogrozili tudi eh, vir. Kakorkoli že, eh, teh podatkov nismo dobili, ne nameravamo pa nikomor plačati, kot so očitno storili eh, danski organi, ampak tega nam niti nišče ni predlagal. Ja, ta odgovor smo dobili tudi na prvi javni predstavitvi, da je, eh, te, da je glavni razlog za zadržanost ravno zaščita vira. Tako, še minuto in pol imamo, če ima kdo še eh, pod vprašanje. Ja, poznam problem, eh, vemo, da nismo dobili vseh dokumentov in da, je tež, da gre za varstvo vira, ampak prva dva govornika sta jasno opozorila na to, da državna tožilstva lahko pridejo do teh podatkov, kako torej sodeluje tu, kako poteka to sodelovanje z tožilstvi, s preiskovanimi organi v državah članicah in ali eh, po tej plati eh, vi premete kakve podatke ali ne. Kratek odgovor. Ja, Eh, lahko vam samo priporočim, da prisluhnite naslednjim predstavitvam eh, preiskovalcev in tožilcev. Oni vam bodo gotovo lahko kaj več povedali o tem. Gospod Triande? Ja, doslej nismo prijeli kaj dosti. Nekaj časa je trajalo, da smo analizirali podatke in da smo prišli do te, teh 3400 in nekaj zadetkov. In ti svežni države, po državah bodo poslani ta teden in potem pač pričakujemo, da nam bodo države članice odgovorile in eventuelno posredovale dodatne oziroma nove podatke. Torej ta postopek je v teku. Hvala. Zdaj pa eh, socialisti in eh, demokrati, gospod Ramon Atonda je na mojem seznamu. En primer, Lugar. Najlepša hvala. Najprej sem želel zastaviti vprašanje v zvezi z odnosi med agencijami in davčnimi uradi v posameznih državah. Gospod eh, Jodje je govoril o tem, ampak očitno eh, nekateri kritizirajo novinarski konzorci zaradi eh, tega, ker niso razkrili vseh informacij. Ampak tukaj smo zaradi njih, panamski dokumenti obstajajo zaradi njih. Tako da po mojem mnenju ni pošteno, da se sedaj pogovarjamo o tem, če bi morali zagotavljati več ali pa manj informacij, glede na to, da so oni uh, tisti žvižgač v tem primeru. Moje vprašanje se nanaša predvsem na Europol. A niso države članice tiste, ki bi morale zagotavljati informacije, ki jih pogrešamo, ki jih nimamo? Države članice bi morale zagotoviti informacije Europolu. To je moje prvo vprašanje. Eh, drugo vprašanje pa je za Eurojust. Zanima me, če je katera od držav prosila Eurojust za začetek preiskave panamskih dokumentov, glede na to, da vi koordinirate eh, pravosodne preiskave, me zanima, če so vas prosili za informacije o panamskih dokumentih iz držav članic. Zanima me tudi, kakšne so vaše povezave eh, s preiskavami policijskih organov in davčnih organov v državah članicah. Oni imajo možnosti, da zaprejo tiste luknje, da jih odpravijo, odpravijo te vrzeli. Kakš, kako sodelujete z njimi? Uh, <coughs> regarding the, the, the ICIG. Kar se tiče novinarskega konzorcija, ga ne kritiziramo, ne gre za to. Kot agencija, ki nudi podporo državam članicam, pa lahko zgolj upamo, da bo četrta direktiva za boj proti pranju denarja in eh, da bodo pravila o dejanskih lasnikih, da bodo eh, registri računov zagotovljeni in da bodo na to države članice te informacije prav tako zagotavljale in jih eh, delile z nami. Mi bomo seveda sprožali preiskave, ampak eh, vse je odvisno od držav članic. Gospod eh, Majer Kapri. Najlepša hvala za ta vprašanja. Res je, prosili so nas, da podpiramo nacionalne preiskave. Tukaj eh, sem kot predstavnik Nemčije. Prve prošnje so prišle ravno iz Nemčije. Najprej dobimo prošnjo, na to pa se začne sodelovanje z drugimi državami članicami. Eurojust ima tudi eh, sporazum o sodelovanju z ZDA. In ZDA so poleg eh, Švice in Norveške eh, edina država, ki so spostavile ki je vzpostavila urad za zveze v Eurojustu in tesno sodelujemo s temi tremi državami poleg držav članic. Gospod Kessler. Uh, ne gre za to, če smo to uh, mi ali pa države članice, če lahko mi pridobimo teh 11 milijonov uh, pogrešanih dokumentov, ki jih imajo v rokah novinari. Težava je, da nihče nima pristojnosti, da bi zaplenil te Eh, dokumente. Ne mi, ne države članice, tudi njihovi organi namreč nimajo pristojnosti oziroma pravnih instrumentov, s katerimi bi lahko eh, zaplenili vse te dokumente, ki bi lahko bili morebitni vir za eh, preiskave kaznjivih dejanj. Gre tudi za vprašanje pravnih pristojnosti. Ne vemo niti, kje se ti dokumenti nahajajo. Edina Možnost torej je, da sprememo to dejstvo in eh, dejstvo je tudi, da smo mi začeli z našimi preiskavami, zato ker so se v konzorciju odločili, da eh, javnosti predstavijo del teh dokumentov. Tako da je po mojem mnenju edini eh, način poti naprej, da se z njimi pogajamo. Ne vem, če je danski eh, način najboljši način dela, ampak na ta način eh, lahko poskušamo dobiti eh, bolj podrobno sliko situacije. Najlepša hvala, točno pet minut je bilo to. Naslednja govornica je gospa Plaknuo Nerner za IKR. E Kitos puhenjohtajale ja asijantuntijoile. Najlepša hvala zahvaljujem se našim strokovnjakom. Predlog o direktivi za boj proti pranju denarja vsebuje več eh, dobrih pobud, s katerimi bi zagotovili večjo preglednost informacij o dejanskih lasnikih. Ta predlog pa vključuje tudi določene eh, luknje. Naprimer, član eh, menedžmenta je lahko uh, lastnik eh, oziroma označen za lastnika, če ne moremo identificirati dejanskega lastnika nekega podjetja. Eh, težava so tudi eh, podjetja, ki so registrirana v Panami in v drugih podobnih državah. Kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem in kaj menite o informacijah o dejanskih lastnikih, kako bi jih lahko dali na voljo, če teh vrzeli ne bomo zapomnili, kako bo eh, uporabljanje takšnih pravil eh, vplivalo na eh, celotno zgodbo. In na to drugo vprašanje. Ko Olaf primerja podatke in na to išče institucije, v katerih ljudje delajo, Eh, zanima me, če obstajajo strukturne pomankljivosti eh, institucij Evropske unije. Hvala lepa, uro smo nekoliko kasneje vključili, kdo bo začel. Gospod Kessler, izvolite. Morda bom začel pri drugem vprašanju. Rezultati našega analitičnega preiskovalnega dela kažejo, da ni strukturnih eh, vrzeli v eh, institucijah Evropske unije, kar se tiče zaposlenih v eh, Uniji. Samo 17 zadetkov od 40 tisoč imen, ki smo jih vnesli v sistem in jih na to preverili. to ni veliko zadetkov. In na to smo sprožili samo štiri preiskave. Preostali zadetki so se namreč nanašali na preiskave, ki so bile bodiši, bodisi že končane, bodisi v teku v Olafo. Samo osem zadetkov je bilo za nas eh, novih informacij. In od teh osmih smo zgolj pri štirih primerjih eh, sprožili preiskavo. Po nadaljni analizi se je namreč pokazalo, da pri ostalih štirih primerjih preiskava ni primerna. Naše delo torej kaže, da eh, v institucijah ni nekih luken oziroma vrzeli. Ravno nasprotno. Eh, evropske institucije so zelo čiste, tako rekoč. Enako velja za osebje, ki dela v institucijah. Samo ena od štirih preiskav pa se nanaša na uh, zaposlene Evropske unije. Nizka številka je torej. Še, eden, še kak odgovor, ni nujno. Dobro. Potem pa, ker malo zamujamo, gremo na eh, naslednjega, oziroma naslednjo, gospa eh, Papagacunda v imenu Alde. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi rada čestitela vsem. Eh, to je prva javna predstavitev, na kateri se mi zdi, da eh, dobivamo dobre informacije, da delamo nek korak naprej. Hvala za vse te podatke, ki jih bomo upoštevali pri našem nadaljem delu. Moje prvo vprašanje je naslednje. Katere države članice so prosile Olaf, se opravičujem, Europol, ne Olaf, Europol za eh, koordinacijo eh, nacionalnih preiskav v zvezi s panamskimi dokumenti. Zanima me, če eh, veste, če bo vzpostavljena posebna enota za boj proti izogibanju Eh, davkom v okviru eh, evropske zakonodaje. To bi se naj zgodilo naslednje leto. Gospod eh, Keser, vi ste govorili o visoki ravni integritete komisije in zaposlenih v evropskih institucijah. To nas veseli. Imamo pa na mizi primer ki je zaskrbljujoč eh, in to so vprašanja povezana z družinskimi člani. Ste si pogledali eh, te primere? Naprimer, eno od eh, offshore podjetij ima povezave z družinskimi člani enega od komisarjev, gospoda Kaneteja. Hvala, gospod Kessler. Kdo bi želel začeti? Ali pa Europol, gospod Triande? Um, sorry, could you please repeat? Uh, Ali lahko prosim ponovite vprašanje v zvezi s posebnim centrom? Tolmače nam reč ni bilo, ni bilo najbolj jasno, pravi govornik. En el reglamento de Europol, ki entrará en vigor, reforzando... uredba o Europolu bo začela veljati, ki eh, krepi nekatere pristojnosti eh, agencije in v eh, členu 4.1 odstavek L omenja možnost vzpostavitve posebnega centra, posebnega centra za boj proti davčnim goljofijami in Zanima me, če bo do tega prišlo, Mislim, da je bilo to nekaj pozitivnega, kar se tiče koordinacije, o kateri je govoril Europol. So, currently, uh, Europol, for... Europol zaenkrat čaka za, na uh, izvajanje četrte direktive o boju proti pranju denarja, kar se tiče uh, kazensk, uh, kaznivega dojanja uh, fiskalne goljofije. Ugotovili bomo na to, kako. Uh, to izvajati v praksi in pri tem se bomo osredotočili na pranje denarja. Dobro, najlepša hvala. Ni nadaljnih pripomp? Izvolite na kratko. V zvezi z Olafom. Imena, ki smo jih unesli v eh, sistem, zato da bi jih preverili, eh, če se pojavljajo v 430 tisočih dokumentih, pri tem je šlo za imena podjetij in pa imena zaposlenih. Eh, poslancev eh, in tako naprej, ne pa družinska eh, oziroma imena družinskih članov, bodi si zaradi eh, varstva podatkov, bodi si zaradi drugih vprašanj, naprimer, ki teh imen nimamo, ker to ne bi bilo učinkovito. Zadetki, ki smo jih zaznali, torej ne vključujejo družinskih članov, ampak zgolj zaposlene, poslance in druge, ki so tako ali drugače delali v ali za Evropske institucije živimo pa v tem eh, bruselskem eh, svetu in ko beremo časopise, morda tudi španske časopise, eh, smo lahko videli, da obstajajo more biti tudi nekateri družinski člani, ki bi lahko bili zanimivi. Ampak naša politika je, da ne razkrivamo imen, ki so uh, morda upletena v preiskave. Najlepša hvala. Miguel Vegas je naslednji v, eh, v imenu Gue. Izvolite. Najlepša hvala. Imam bolj splošno vprašanje, če dovolite. izboljšati je treba zakonodajo, instrumente, ki jih eh, imamo na voljo za eh, preiskovanje takšnih primerov. Ni pa mogoče iti onkraj eh, dveh omejitev, ki sta bistvenega pomena pri tem boju. Prvič potrebujemo mehanizem, ki ne bo zahteval zgolj skrbnega pregleda. Tukaj lahko pride do eh, navskrižja interesov in to je velika težava. Drugo vprašanje pa se nanaša na davčne oaze. Zanima me, kakšne možnosti vidite, kar se tiče rešitve eh, tega problema. Kako lahko vlade bolje posredujejo, zato da bi lahko od finančnih institucij in drugih akterjev, ki sodelujejo pri pranju denarja, zahtevali, da zagotovijo dejanske informacije. Odgovori, ki ste jih poslali eh, v pisni obliki, eh, kažejo, da nimamo na voljo dovolj informacij, kar se tiče naprimer transakcij, morebitnih storilcev ali pa kar se tiče informacij o dejanskih lasnikih ni veliko tistih, ki upravljajo svoje delo dobro. In zanima me, kakšna je situacija zdaj, kar se tiče davčnih oas. Lahko bi namreč uporabili uh, sankcije pri institucijah, ki sodelujejo z davčnimi oazami. To bi bila ena od možnosti. Če bi želeli, da takšen sistem deluje, pa bi potrebovali seznam davčnih oaz. Seznam, eh, ki je še vedno predmet pogajan, eh, torej še ni dorečen. Vključuje zgolj tretje države, ne pa držav znotraj Evropske unije. Zanima me, kako lahko zagotovimo, da države, ki imajo eh, nično obresno mero, pristanejo na tem seznamu. Po mojem mnenju, morajo biti tam. In zanima me, kaj panelisti menijo o tem občutljivem vprašanju. Hvala. Ja, kar zadeva črni seznam, so osnutki ravno pred svetom ECOFIN. Kdo bi želel odgovoriti kot prvi? Gospod Majer Kapri. Morda se bom dotaknil enega od vidikov vaših vprašanj in to je sodelovanje s tretjimi državami na splošno. To je seveda ločeno od eh, delovanja znotraj Evropske unije, če imamo eh, postopke eh, v okviru kazenskega prava, če imamo prošnje za vzajemno pomoč in tako naprej. Če nimamo sporazumov, potem je vsa zgodba bolj zapletena. Postopki so počasni in težavni. Eh, ukrepa lahko zgolj ena država naenkrat, naprimer, in eh, kot organizacija nimamo nekih eh, stališč v zvezi s tem. Osebno pa lahko rečem, da so sporazumi najlažja pot naprej v tem primeru. In na podlagi teh sporazumov lahko ukrepamo. Je pa to zelo problematična stvar v trenutni fazi. Zato potrebujemo vsaj nek organ, ki lahko zbira evropska sredstva in se na to pogaja eh, in eh, pogovarja s tretjimi državami. Hvala. To točko bi lahko vključili tudi kot eh, enega od naših zaključkov. Želel bi, da gremo naprej, ker gledam na uro. Gospa Molis Kotka, to v imenu zelenih. Three. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala našim trem eh, gostom za predstavitve in za odgovarjanje na vprašanja. Moje, tri, moje vprašanje se nanašajo na Europol. Dobili smo nekaj informacij strani uh, ene uh, finančne obveščevalne enote ene države. Kar uh, piše tukaj, uh, pomeni, da niso dobili. Uh, nekih problematičnih poročil. Kako je to mogoče? A se morda porajajo e, težave e, pri zagotavljanju informacij tem e, finančnim obveščevalnim enotam? Ali dobivajo informacije na nacionalni ravni? A obstajajo težave? Združeno kraljestvo ima veliko zadetkov in veseli me, da Združeno kraljestvo dobi Eh, tudi veliko informacij za boj proti pranju denarja. Ampak zanima me, eh, kaj se dogaja z drugimi državami, Luksemburg, eh, Cipr, Malta, zakaj oni ne, zna, ne zaznajo toliko sumljivih dosejev. Kaj se dogaja v teh državah, ki se prav tako pojavljajo v panamskih dokumentih. Upoštevati je treba tudi Brexit iz dneva v dan, takšna je pač žalostna realnost. In eno od mojih vprašanj je, Eh, kaj se zgodi, če bodo ljudje izrabljeni, izkoriščali Brexit. S tem bo prihajalo do več eh, izogibanja davkom eh, in do več težav bo prihajalo. Zanima me, kako lahko zagotovimo, da bomo še vedno sodelovali na tem področju, tudi potem, ko Združeno kraljestvo zapusti Evropsko unijo. Več kot ena polovica podjetij, ki je bilo zaznanih, je imelo povezave z Združenim kraljestvom. Hvala. Gun. Hvala lepo. Vprašanje Brexita danes ne bomo rešili. Kdo bo odgovoril? Gospod Trende, izvolite. Kar se tiče vašega prvega vprašanja, takole. Če finančna obveščevalna enota nič ne prejme, to še nič ne pomeni ti dokumenti bodo poslani ta teden, na to pa je na posameznih državah članicah, da informacije pošljajo različnim agencijam in organom, ki jih eh, to vrstne informacije zanimajo. Na to vaše vprašanje v zvezi z Luksemburgom in Ciprom eh, nimam nekega pravega odgovora na to vprašanje. Temu odboru sem podal zgolj eh, podatke o teh državah. Agencijo, bo kdo kaj dopolnil? Ne, v redu, hvala. Za EFDD je naslednji gospod Marko Vali. Grazie, prezidente. Uh, eh, Lora, not... Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo me veseli, da je Olaf že sprožil štiri preiskave po eh, razkritih panamskih eh, dokumentov. Takoj so se lotili dela. Seveda razumem, da nam ne morete ponuditi natančnih informacij o teh preiskavah. Zanima pa me, če preiskave dobro potekajo, v kateri fazi so in kako dolgo bodo trajale. Morda bi lahko kaj povedali o tem. Zanima me tudi, če nam lahko ponudite malce več statističnih podatkov. Ali nam lahko poveste, naprimer, če se te preiskave nanašajo na poslance v Evropskem parlamentu, na zaposlene, eh, morda na komisarje oziroma zaposlene v komisiji. In bolj splošno vprašanje za ostali dve agenciji, zanima me, če eh, nekatere države članice sodelujejo eh, pogosteje z drugimi kot druge države članice v odboru takse, eh, smo se o tem pogovarjali naprimer in tudi pri panamskih dokumentih je to pomembno vprašanje. Zanima me, če eh, uporabljate kodeks eh, ravnanja pri vašem delu. Videli smo naprimer, da so nekatere države polne davčnih goljufij, pranja denarja in podobnih težav, Zanima me, kje lahko najdemo dokumente o teh državah. Eh, tam, kjer eh, dokumente že imamo, vidimo, da so te države vedno eh, enake. Vedno gre za iste države, kjer se porajajo največje težave. In zanima me, če potekajo preiskave na temo tega. Hvala lepa, gospod Kessler. Eh, no, non credo di poter dare più dettagli sulle. Hvala. No, ne vem, če vam lahko ponudim kaj več podatkov o štirih preiskavah, ki eh, potekajo v tem trenutku. Mogoče je, da nobena od štirih preiskav ne zadeva eh, zaposlenih oziroma poslancev eh, ali pa koga drugega v evropskih institucijah. Rad bi povedal še nekaj. To, da je nekdo, ki dela v evropskih institucijah, omenjen v panamskih dokumentih, oziroma da ima nek položaj v podjetju, ki je omenjeno v panamskih dokumentih, to še ne pomeni, da je prišlo do kasnivega dejanja. Ne, zgolj preveriti moramo, če eh, so finančne oziroma gospodarske dejavnosti omenjene v eh, panamskih dokumentih, eh, ki so v povezavi z nekom, ki dela v evropskih institucijah, eh, spremljive, če so zakonite, eh, če so bile eh, prijavljene, če je moč zaznati na vzkriže interesov. Nekatere dejavnosti lahko na to pokažejo na morebitne primere goljufije oziroma korupcije, ni pa to nojno. In na podlagi tega mandata uh, svoje delo izvaja Olaf. Ne morem pa vam podati več informacij o teh eh, preiskavah. Mislim, da te preiskave ne bodo trajale preveč dolgo. No, če bi imeli dostop do teh 11 eh, milijonov dokumentov, ki niso bili uh, razkriti, bi nam to pri preiskavah resnično uh, uh, bilo v veliko pomoč. Hvala lepa, gospod Maja Kapri. Uh, uh, Morda še uh, z naše strani lahko povemo, da je sodelovanje z državami članicami odlično. Imeli smo največji koordinacijski sestanek do sedaj v Euroistu, kar pomeni, da države članice ne glede na to, če opravljajo svoje lasne preiskave oziroma če so prejele prošnje za sodelovanje, želijo sodelovati in tudi Eh, na naslednjem sestanku bomo imeli predstavnika OLAF-a, eh, sodelujemo tudi z Europolom in eh, moram dejati, da sem zadovoljen s sodelovanjem z državami članicami pri kazenskih postopkih. Hvala lepa. Sam sem na seznamu govornikov za drugi krok v imenu skupine ELS. Zanima me, ali lahko vsi tri razložite. Katere države članice so problematične, katere ne želijo sodelovati? Gospod Majer Kabri, dejali ste, da ste morali poslati 600 sporočil v enem primeru. Kje moramo pritisniti, da bodo države članice bolje sodelovali? Gospod Trionte, kdo bo začel? Um, um sklad se maha, da bo jasno. Šlo je za šest sporočil o prošnji za pomoč. To bi naj pokazalo, kakšna je bila masa našega dela, ne pa, da so vse to bile neuspešne prošnje za pomoč. Zadeve so dobro delovale v nekaterih primerjih, ker je bilo vse vnaprej dogovorjeno. Ampak obseg je problem. Rekel bi, kar zadeva panovske dokumente, da smo na začetku postopka zadeve tečejo dobro, ne bi govoril o trmastih državah ali problematičnih državah, zaenkrat zadeva teče dobro. No, nekaj bom dodal. Glede na to, kar je vprašal gospod Vali, to so običajno države, ki imajo največ težav z davčnimi oazami. Ali tu ni nič sumljivega? Na nikoga ne bom pokazal s prstom, ampak eh, Vse vemo, kako gre. Kar se tiče OLAF-a, delamo na podlagi lastnega evropskega mandata, opravljamo eh, lastne preiskave, ne potrebujemo eh, držav članic. Eh, edino v tem primeru bi lahko sodelovali seveda s preiskovalnimi oziroma z novinarji. O drugih preiskavah ne bom govoril ponovno pa bi rad izpostavil, da je treba potrditi spremembo direktive o boju proti pranju denarja, ki bi na to zahtevala od vseh držav članic, eh, da razkrijejo podatke o dejanskem lasništvu Mislim, da je ravno to področje, kjer moramo zagotoviti sodelovanje z državami članicami. Zagotoviti je treba preglednost v zakonodaji, tako da bodo vse države članice v eh, enakem položaju in da bomo pregledni vsaj v tej skupini 28 držav članic. Hvala lepa za veseljem. Bi bil tako optimističen kot vi, ampak nekaj vprašanj vse na ostaje. Gospod Rionde, vas še posebej zanima dobro sodelovanje. Thank you. Regarding Panama Papers. V zvezi s panamski dokument, panamskimi dokumenti eh, predvidevamo, da bo prišlo seveda do sodelovanja, ker bomo ta teden poslali te eh, podatke državam. Eh, Manjerskega prostora za izboljšave je še nekaj, ampak sodelovanje je že sedaj dobro. V Evropski uniji smo preživeli nekaj težkih trenutkov v zadnjem letu in pokazalo se je, da so države članice pripravljene hitro in očikovito sodelovati. Hvala lepa, Paul Tang, potem pa še dve vprašanje gospe Gomeš, gospoda Demasija, gospoda Lukeja, potem bomo zaključili, zato ker mm, nimamo veliko časa. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala panelistom za obisk. Zdi se mi, da je vse to med sabo povezano, pranje denarja, nezakonite dejavnosti, eh, pa tudi primeri izogibanja davkom. Ko naletite na eh, scheme, ki so namenjene izogibanju davkom, eh, ko najdete takšne scheme tekom vaših preiskav, in ko te scheme niso nujno nezakonite, ampak se jih vseeno zavedate, Me zanima, če o tem poročate državam članicam. To je bolj splošno vprašanje za panel. Imam še eno specifično vprašanje za gospoda Riondeja. Nekatere države članice ne zagotavljajo informacij, naprimer Luksemburg, Malta, Cipr, to smo zaznali. Niste želeli odgovoriti eh, na prejšnje vprašanje, ampak kakšen je po vašem mnenju razlog za to? Kaj se dogaja v teh državah? In zanima me, če sodelujete s temi državami, zato da bi ugotovili, zakaj eh, ne eh, pošiljajo informacij. Verjetno ste jih vprašali za to. Kakšen je bil njihov odgovor? Hvala, kdo bo odgovoril? Gospod gospoda iz evropskih institucij. Olaf tukaj nima kaj povedati. Boste odgovorili, boste odgovorili pisno, sploh ne boste odgovorili, kaj boste storili. Glede vašega prvega vprašanja, če nekaj zaznamo, eh, če na to te informacije pošljemo državam članicam, ravno obratno velja. Nismo mi tisti, ki iščemo stvari, države članice z nami delijo informacije oziroma eh, delijo informacije med sabo. Kaj pa scheme za izogibanje davkom, če jih najdete tekom preiskave, eh, jih na to sporočite eh, državam članicam? No, to bi se lahko zgodilo, statistike o tem nimamo, ampak na splošno velja ravno obratno, da so države članice tiste, ki z nami delijo informacije. Chair, the, the, ah, yeah. Ja. Uh, uh, for... Excuse me, yeah. Ja. Monsieur Rion. The, the, the torej, v zvezi eh, s schemami kot Eurojust ne preizkujemo, ampak se povezujemo z drugimi in eh, podpiramo preiskave. Smo pa ugotovili, da obstajajo določene scheme, ki jih kriminalci uporabljajo, bodi si gre za eh, utajo davkov, bodi si izogibanje davkom. Kar se tiče sodelovanja z drugimi državami, članicami, pa nikoli nisem dejal, da informacij ni. Ne, ravno nasprotno, informacije obstajajo, ampak eh, vedno lahko izboljšamo to sodelovanje. Okay, Romana... Dobro, zdaj pa še gospod Romana Tonc. Vi ste zadnji. Ja, najlepša hvala za besedo. Uh, očitno nas uh, zanimajo zelo podobna vprašanja. Vsi bi radi vedeli, katere so tiste države, ki so v tem procesu bolj kooperativne in katere so tiste, s katerimi je sodelovanje težje. Eh, očitno je, ker je bilo to podobno vprašanje že nekajkrat postavljeno, da bomo težko od vas izvedeli eh, konkretna imena, kateri so pa tisti, ki bi morali bolje sodelovati recimo z Europolom ali z drugimi organizacijami. Pa naj obrnem to vprašanje drugače. Mislim, da je prav in da je krivično do tistih, ki pa dejansko podatke zagotavljajo, da jih ne pohvalimo. Nam lahko namesto, da pograjamo države, katere ne dajo dovolj podatkov, pa jih boste pozvali k temu, da izboljšajo sodelovanje, poveste, katere so pa tiste, ki sodelujejo vzorno. Vielen Dank. Kurze, kurze Antwort, wenn möglich. Kratek odgovor. <laughs> Kdo so tisti zgledni študenti? Uh, uh, uh, no, preprosto vprašanje je naslednje. Preprosti odgovor je naslednji. Mi ne sodelujemo z nikomer, ne gre za to, da nimamo radi sodelovanja, ampak mi ne sodelujemo z drugimi državami članicami. Naše preiskave pač potekajo pri nas. Osredotočamo se na goljofije v zvezi eh, s proračunom Evropske unije. Včasih sodelujemo z državami, ko prihaja do teh goljofij v določeni državi, ampak to je dolga razprava, o kateri lahko razpravljamo kdaj eh, drugič. V panamskih dokumentih, v tem primeru pa smo preiskave upravljali sami, brez sodelovanja z drugimi. Dobro. Zdaj pa še tri enominutna vprašanja. Najprej Ana Gomeš, minuta, dve minuti odgovori. Že zamujamo. Najprej me zanima, če bi nam lahko povedali, katere, uh, katera podjetja, ki jih je registriralo podjetje Mosak Fonseca, so povezana uh, s pranjem denarja in financiranjem terorizma. Zanima me tudi, kaj se zgodi, ko greste naprimer v države, kakršno je eh, Nemčija. Naprimer, govorimo o eh, primeru eh, prodaje podmornic portugalski. Tisti, ki so zganjali korupcijo, so bili v Nemčiji obtoženi, ampak drugi, na drugi strani pa niso bili najdeni. Eh, ta pogodba je bila podpisana leta 2004, ko je bil predsednik vlade na portugalskem Baroso in eh, podjetje, skozi katero se je eh, stekal denar, je bilo registrirano v Panami in je v panamskih dokumentih. Hvala, kdo bo odgovoril težko vprašanje. Gospod Gomes je vprašanje postavila že prej tišina vlada. No, tišina ni odgovor. Ja, äh, Nimam odgovora na to vprašanje v zvezi s tem specifičnim primerom, ki ga dobro poznam. Rad pa bi povedal, da je vidik, ki ga preizkujemo v vseh teh primerjih, zelo zastarev eh, način preiskovanja. Vsi, no ne Olaf, ampak vsi ostali preiskujemo te zadeve z nacionalnega vidika. Gre za nacionalne organe, ki eh, opravljajo preiskave. Ampak zločini, kazenska, eh, kazniva dejanja pa niso nacionalne narave. V skoraj vseh teh primerjih, ki jih preiskuje Olaf, eh, gre za kazniva dejanja, ki se ne dogajajo v določeni državi zaradi uh, narave teh kaznivih dejanj, gre torej za uh, transnacionalne primere. Težava je, da pristopamo napačno. Uh, ta pristop izhaja iz 19. stoletja in uh, mislim, da je primerov, ki kažejo na zastarelost tega pristopa, veliko. potrebujemo evropski pristop. Evropska unija mora biti enoten eh, pravosodni prostor. Če tega ne bomo imeli, potem bomo eh, vedno sedeli tukaj v dvorani, iskali tiste, ki se najbolje obnašajo in tiste, ki ne upravljajo svojega dela. Uh, Fabio De Masi. A mikrofon deluje pravi govornik. Uh, Imamo vprašanje za gospoda Riondeja iz Europola. V vaših pisnih odgovorih uh, ste zapisali, da uh, ste uporabili podatkovno uh, bazo panamskih dokumentov, dobili ste nekaj tisoč zadetkov, osredotočili ste se naprimer na islamski terorizem, gre za projekt Hidra katera država eh, je bila največkrat prisotna pri teh zadetkih. In še vprašanje za Eurojust. Predstavniki finančne obveščevalne enote iz Nemčije, sam sem eh, poslanec iz Nemčije, so nas, eh, nas obvestili, da je ena izmed največjih težav v Nemčiji pri boju proti pranju denarja ta, da nimamo pravega registra o zemljiški lasnini. 2 minuti. Gospod Rendej, vse skupaj dve minute, lepo prosim. Kar zadeva zadetke povezane s terorizmom, to je bilo res presenetljivo. 116 zadetkov smo imeli. Kar zadeva države, ki so zagotovile te podatke Europolu, varujemo podatke in varujemo tudi interese držav članic, zato vam zdaj ne morem odgovoriti na to vprašanje. Tolmači ne slišimo. Uh, not only individuals, but, uh... Ne gre samo za posameznike, ampak, uh, kakor veste, Europol varuje podatke po navodilih tistega, ki podatke zagotavlja, zato podatkov ne moremo posredovati vsem, zato tudi pripravljamo svežnje za države članice in potem se lahko države članice odločijo, ali bodo te podatke delile z drugimi državami članicami. See, um, Gospod Demasi, lepo prosim, razumeti me morate, da kot predstavnik organa Evropske unije ne morem komentirati pravnih določil v državi članici. Mi smo pri Eurojustu in naša naloga je, da s pomočjo koordinacije premustimo razlike med pravnimi sistemi, ampak delujemo z obstoječimi sistemi. Naj se bo nam je to všeč ali ne. Nek sistem je morda boljši, drugi slabši, ampak za nas to ni pomembno. Za nas je pomembno, da s pomočjo koordinacije opravimo delo. To je naš mandat in to je tudi naša naloga. Eh, Herrn Luka als Hvala, gospod Luka je naslednji in potem bomo že zelo zamujali. Izvolite. Hvala lepa. Mi smo v Evropskem parlamentu, mi smo izvoljeni predstavniki ljudi in ni prav, da, odgovorite na, da ne odgovorite na vprašanje, kot je, kje je največ islamistov. Dobro, Gospod Langen je postavil drugo vprašanje in sam se bom navezal na to. Gospod Langen je vprašal, da obstajajo trdnostne države, katere so. Vi ste vsi rekli, ne, ni jih. No, zanima me specifično. Avstrija in Luksemburg. Ti dve državi imata izuzetje v Evropski direktivi o prihrankih in ne podajata informacij o prihrankih lasnikih oziroma sedežih podjetij. Zanima me, ali sta Luksemburg in Avstrija prav tako pripravljeni sodelovati kot druge države Evropske unije. Hvala lepa za to vprašanje. Izvolite. Kdo bo kaj odgovoril na to? Seveda bomo imeli tukaj tudi predstavnike teh dveh držav. Izvolite. Nič ne morete reči. Gospod Luke, povedal sem vam že, da je Eurojust upravil največjo koordinacijsko nalogo v zvezi z panamskimi dokumenti in države so bile res pripravljene sodelovati. Gospod Triande, Europol, nič, gospod Kessler. Ne gre za to, da ne želim česa povedati, ampak povedati moram, da ne sodelujem z državami članicami na področju pranja denarja, kajti pranje denarja in izogibanje davkom, to je zunaj mojega mandata. Jaz preizkujem, vključno z Avstrijo in Luksemburgom, primere goljufi, ampak kar zadeva njihovo sodelovanje, no, pri teh vrstah kriminala sodeluje tako kot vse ostale države, ampak seveda vi, vi omenjate nekaj drugega, vi govorite o pranju denarja in davčnih utajah. To je zunaj naših pristojnosti. Vem, da sta to dve specifični državi, ampak ne sodelujem s tema dvema državama na področjih, ki vas zanima. Morda so moji kolegi v drugi, drugem položaju, ampak eh, v redu. Dobro. Odgovor na to vprašanje bomo iskali druge. V redu, hvala lepa. Hvala vsem prisotnim strokovnjakom. Veliko smo se naučili. In slišimo, da je sodelovanje v zvezi s panovskimi dokumenti dobro in seveda kasneje bomo ugotovili, kje je treba še malce povrtati. Hvala gospodu Keslerju, gospodu Riondeju in gospodu Majer Kabriju. Zdaj pa dve minuti za to, da se menjajo naši govorniki.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 So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kolegice in kolegi, nadaljevali bomo z drugim delom. Ura je pet. Morala bi biti 16.45. Dobro. Potrudili se bomo, da bomo nekoliko skrajšali vprašanja in odgovore. Pozdravljam Filipa de Kosterja, on je predsednik belgijskega urada, urada za finančne preiskave. Tudi Mišel Kles je tukaj. On je belgijski tužilec. Z nami pa je tudi Norbert Naulin, ki je vodja posebne preiskovalne enote EOKS iz severnega porenja Vestfalije. Oni so tisti, ki so kupili te panamske dokumente. Preko videokonference pa se nam je v temi priključil gospod Montagnier. On je član kolegija francoskega bonitetnega nadzornega organa pozdravljeni torej vsi, ki ste tukaj. Belgijskega kolega ni, bil je sicer tukaj, potem je izginil, dobro. Začeli bomo, vse vas lepo pozdravljam, nič več ne bom rekel, zato ker zamujamo. Lepo bi bilo, če bi govorili 8 minut namesto 10 minut, zato da bomo imeli več časa za vprašanja in odgovore. Torej, pozdravljeni, gospod Kles. Najprej dobi besedo torej, predsednik Belgijskega urada za finančne prekrške, to je gospod De Koster. On nam bo povedal, kakšne so njihove izkušnje na nacionalni ravni. Izvolite. Hvala lepa. Messieurs les députés, Najlepša hvala, gospod predsednik, poslanci in poslanke. Govoril bom francosko, jezik, ki ga danes nismo slišali tako veliko v osmih minutah, ki ste mi jih namenili, gospod predsednik, bom torej, rad, eh, bom torej opisal svoje delo. Vodim eh, finančno obveščevalno enoto v Belgiji in na kratko bom povedal, kaj ta enota počne in kaj točno je. Ne bom popolnoma sledil eh, besedilu, ki sem ga pripravil, eh, upošteval bom tudi to, kar smo slišali danes do sedaj, tudi sam bom poskušal odgovoriti na vprašanje o zvezi s panamskimi dokumenti. Finančna obveščevalna enota v Belgiji je nastala eh, leta 1993. Od leta 1995 naprej imamo v zakonodaji tudi določbe o boju proti eh, davčnim goljofijam in pranju denarja. V zadnjih letih, sedmih, osmih letih pa smo na to izpilili ta koncept, ki je nekaj eh, eksotičnega. Eh, sedaj se borimo proti organiziranemu ali neorganiziranemu hudemu davčnemu goljofanju imamo različne tipe davčnih goljofij in eh, tiste preproste tipe eh, mi postimo na strani. Imamo tudi torej, belijsko enoto, ki eh, dobiva informacije bodi si strani eh, belgijskih davčnih eh, organov, finančnih organov, bodi si strani drugih podobnih eh, enot po svetu. Na to pa analiziramo eh, te podatke o sumljivih transakcijah. V Belgiji imamo eh, možnost, eh, da preizkujemo vse državne organe, pravosodne, policijske, obveščevalne službe, davčne službe, z vsemi se lahko pogovarjamo. Za sodelovanje lahko prosimo tudi Olaf, če gre eh, za zlorabo sredstev, eh, ki izhajajo iz evropskega proračuna. To pomeni, da imamo eh, velike pristojnosti. Če je neka transakcija sumljive narave, je na nas, da zadevo predamo pravosodnim organom. V Belgiji imamo tudi možnost, da administrativno blokiramo račune, uh, oseb, ki eh, so povezane s obljivimi transakcijami za pet uh, delovnih dni. Za pet dni lahko torej uh, zamrznemo te račune in uh, če se danes uh, Eh, oziroma če se v petek, ko eh, je bil praznik, odločim za nekaj takšnega, eh, to pomeni, da je ta račun na to blokiran prvi delovni dan po tem petku. Imamo seveda razliko med pranjem denarjem, denarja in denarjem. Eh, kaznjivim dejanjem, ki privede do pranja denarja. Ta sredstva eh, se lahko na to eh, prenašajo po svetu, lahko se prenesajo tudi v lastnino, v zemlišča in naša naloga je, da eh, zadevo preiščemo in da zamrznemo eh, sredstva ali lasnino. Sem tudi eh, tožilec in že nekaj let menim, da potrebujemo pravo strategijo na finančnem področju. Član, kot član CRF bi torej lahko izpostavil ravno boj proti pranju denarja, ki izhaja iz različnih oblik kaznjivih dejanj. Vem pa, da obstajajo tudi drugi tožilci, sodniki, eh, predstavniki policijskih organov, ki se osredotočajo na eh, sama kazniva dejanja, ne na branje denarja, ki izhaja iz teh kaznjivih dejanj, ampak na, na primer, organizirani kriminal, na prostitucijo, na trgovino z ljudmi. Kaj je bolj pomembno, boj proti pranju denarja ali boj proti kaznjivim dejanjem samim? Uh, ne glede na to, kaj je bolj pomembno, eh, je najpomembnejše, da zaustavimo storilce. Ponavadi pogosteje eh, preganjamo ljudi za eh, sama kazniva dejanja, kot za pranje denarja. Imamo pa prek teh možnosti možnost, da odzamemo premožensko korist. Sedaj pa se lahko vrnemo k vprašanju, ki vas zanima in to so panamski dokumenti. Davčne goljofije, ne glede na to, kakšni eh, tipi obstajajo. Imamo možnost sodelovanja z različnimi organi, ki se ukvarjajo eh, z davki, eh, z davčnimi preiskavami, tudi s preiskavami v zvezi z DDV-jem. Prosimo lahko za informacije, ki na to služijo naši analizi. Ni nas eh, strah obravnavati dosjejev pranja denarja. Ampak, ko govorimo o davčnih goljofijah, moramo razlikovati med različnimi Eh, področji. Goljofija na področju DDV-a je nekaj preprostega in hitro jo lahko zaznamo in odkrijemo. Računi, eh, ki se nahajajo offshore, naprimer v Panami, pa služijo eh, bodi si zakonitim, bodi si nezakonitim transakcijam. Imetje takšnega računa še ni nezakonito. Naj vam dam primer kolega, ki ga dobro poznam, lahko danes odpre nek eh, račun eh, na Bahamih, ampak to ni nezakonito. Če pa naslednje leto, ko eh, izpolni svoje davčne napovedi, ne prijavi tega računa, potem pride do kaznivega dejanja. In na to v šestih, sedmih mesecih od danes, ko je odprl račun, ne morem ničesar narediti. Čakati moram na to, da naredi neko napako, da naredi nekaj kaznivega, preden ukrepam. Sedaj eh, se bom osredotočil na mednarodno eh, razsežnost. Slišali smo, eh, kaj je povedal Eurojust, kaj so povedali predstavniki Europola, poznam jih in. mislim, da eh, Belgija dobro upravlja svoje delo, kar se tiče sodelovanja eh, z Europolom. Mi smo eden od tistih, ki dobro upravljajo svoje delo in mislim, da nimamo izbire pri tem. Obstajajo pa verjetno tisti, ki ne sodelujejo tako eh, dobro in to bi lahko izboljšali. Onkraj Evropske unije pa obstaja struktura, ki jo morda ne poznate dovolj dobro. In to je skupina Egmont predstavlja 180 eh, finančnih obveščevalnih enot po svetu. Zakaj Egmont? Zato, ker so jo spostavili Belgici eh, in Američani leta 1995 eh, v palači Egmont. Vse te enote po svetu se srečajo trikrat ali pa štirikrat letno, zato da na to lahko razpravljajo o Eh, dosjejih, ki jih obravnavajo. In tudi o panamskih dokumentih smo se pogovarjali. Sedaj pa vprašanje Paname, gospod predsednik. Da, prijeli smo imena, imena, ki so nam jih poslali uh, fiskalni organi. 240 imen in naš organizem trenutno vodi uh, 90 uh, oziroma 97 preiskav. Uh, Kaj sem naredil v tem primeru? Za, nič, zato ker sem prosil za dodatne uh, informacije pri teh eh, dosejih. Eh, Božič je blizu, ne vem, morda bomo končno dobili te informacije, za katere smo prosili. Sredstev, ki jih imamo na voljo, pač ni veliko. In za nekaj trenutkov bi rad spregovoril še o sodelovanju. Mislim, da je treba razviti sinergije. To je pot naprej. Govorili smo naprimer o Europolu, o Eurojustu. Sam pa bi dejal, da moramo biti pogumni in eh, da moramo razmišljati uh, o novih evropskih uh, ukrepih. Nun. Hvala lepa, gospod predsednik. Zdaj pa bo dobil besedo gospod Montoje, ki je z nami preko videokonference. Gospod Montoje, vi ste član francoskega kolegija nadzornih organov. Izvolite. Pa se slišimo? Odlično, izvolite. Merci. Najlepša hvala. Mislim, da je slika nekoliko slabša. Verjetno me ne vidite, jaz dobro vidim, gre za tehnično težavo. Torej, celo na kratko naj vas opomnim, kaj eh, počne naš organ. Vzpostavljen je bil leta 2010 in je združil eh, nadzor nad bankami in eh, zavarovalnicami. In eh, odvisen je finančno od eh, francoske nacionalne banke. Eh, ukvarjamo se z varnostjo delovanja bank in zavarovalnic, ukvarjamo se tudi z nadzorom nad financiranjem e, terorizma in še ena naloga je, da nadzorujemo e, komercialne prakse bank in zavarovalnic do strank. V Franciji med drugim obstaja tudi nad, eh, nadzorni organ za finančne trge, ki nadzoruje finančne trge in tudi pomembnejše finančne instrumente, ne glede na to, kakšnim vlagateljem so te namenjeni. Torej, kar zadeva področje, s katerim se ukvarjate in v zvezi s katerim ste želeli danes slišati moj prispevek, torej gre za panamske dokumente, lahko povem, da gre tu uh, za eh, področje, ki je v naši pristojnosti, gre za uh, eh, davčno taje in pranje denarja in uh, določene banke in zavarovalnice so tu uh, vključene in naša naloga je, da preverimo, ali spoštujejo vso veljavno zakonodajo. Sodelujemo tudi z uh, francosko finančno obveščevalno enoto, uh, in oni so tisti, ki se ukvarjajo uh, tudi s tem, da preverjajo, ali se zakonodaja ustrezno izvaja. Izvajamo v sodelovanju različne vrste nadzora uh, nadaljavo in na samem kraju. Uh, Res je, da smo, sprejeli, da smo prijeli določene dokumente samih, v zvezi s samimi postopki. Ravno tako vsako leto eh, preverimo in testiramo določene stvari in na ta način eh, preverjamo njihovo delovanje in eh, zagotavljamo, da postopki, kot so opisani in opredeljeni, dejansko delujejo. In to uh, vključuje seveda tudi postopke v zvezi z identifikacijo slank in, in tudi z priglasitvijo sumljivih transakcij. Uh, Kar zadeva panamske dokumente, o katerih ste specifično želeli danes slišati naše mnenje in v zvezi s tem smo pripravili tudi podrobnejši dokument, smo sprožili določeno število preiskav od aprila 2016. Eh, in sicer vključujejo te preiskave tako banke kot zavarovalnice. Eh, zlasti gre za take, ki se ukvarjajo z, z upravljanjem zasebnega kapitala. Eh, ali kot posredniki ali pa neposredno za te eh, stranke, gre tudi za sodelovanje z eh, offshore podjetji. In eh, v tem postopku smo postali več sto dopisov in eh, v svojem nadzoru smo se potem osredotočili na določeno število eh, organizacij, so, eh, iz, za katere se je izkazalo, da imajo tesnejše povezave eh, s tem področjem. Eh, In sicer eh, smo potem pri teh organizacijah preverili, ali so izvajali notranji, eh, notranjo revizijo na ustrezen način. Eh, poleg tega smo eh, potem uvedli tudi ali ad hoc nadzor ali pa preiskovalne ukrepe na, sajem, na samem mestu. In z vsem tem smo poskušali razumeti, kaj se dejansko dogaja. In, eh, preveriti tisto, kar smo izvedeli v prvih korakih izmenjav. Uh, mi se pravzaprav kot taki ne borimo proti davčnim utajam. E, imamo predvsem generično vlogo pri pranju denarja in boju proti financiranju e, terorizma, kajti e, davčna utaja in davčne goljofije so e, med e, tistimi kaznimi dejanji, ki sodijo v področje oziroma so tesno povezani s pranjem denarja. Uh, Eh, in eh, razširitev eh, z priznavanja kaznivega dejanja davčnih goljofin, potem razširitev na pranje denarja je nekaj, kar v Franciji poznamo že dlje časa. Skratka, na tem področju imamo uveljavljene postopke nadzora in z njimi poskušamo uh, uh, oper, uh, nadzorovati tudi multinacionalke. Odgovorni smo za to, da zagotovimo, da multinacionalke, ki delujejo v Franciji, ne glede na to, odkud izhajajo in kakšnem režimu delujejo, kakšne storitve nudijo, uh, kje imajo podružnice in vse ostalo. Važno je, da, so, da spoštujejo francosko materialno uh, pravo, ena, kar pa zadeva uh, Eh, podružnice francoskih družb v drugih eh, državah, eh, preverjamo, da imajo matična podjetja ustrezna pravila. Obstaja pa seveda tudi določena eh, zakonodaja, ki nam to nekoliko otežuje. Eh, preverjamo, skratka, ali imajo matična podjetja, francoska matična podjetja, eh, ustrezne informacije o tem, kaj se dejansko dogaja v njihovih podružnicah in enotah. To je zelo pomembno, kajti zgodovina kaže, da ni bilo vedno tako. In uh, včasih je bilo pravzaprav nemogoče dobiti kakršne koli podatke o tem, niti o uh, matičnih podjetjih. Uh, uspeli smo skleniti sporazume z določenimi tujimi organi, eh, zato da bi zapolnili te vrzeli in eh, pravila eh, glede pranja denarja potem v teh primerjih so pravila države, kjer ima podjetje sedež, ampak kadar gre za podružnico francoskega podjetja, se pod po potrebi lahko vključi tudi francoski nadzorni organ. Taka je torej tudi naša vloga, kar zadeva podružnice francoskih podjetij ali znotraj Evropske unije in uh, izven Evropske unije. Mi lahko tu potem sankcioniramo matično podjetje zaradi pomankljivega nadzora nad delovanjem podružnic. Je pa res, da. Uh, s tem ne moremo izkoristiti vseh možnosti, ker so te vedno odvisne od lokalne zakonodaje in tega se je vedno potrebno zavedati. Imamo tudi možnost eh, delovati eh, v dvojni vlogi kot eh, nadzornik in kot preiskovalec v boju proti pranju denarja in zato je za nas zelo pomembno, da vemo, kakšne so strukture notranjega nadzora v bankah in zavarovalnicah. In eh, važno je, da je eh, ta sistem boja proti pranju denarja pravzaprav sestavni del bančnega nadzora. Eh, ključno je, da je to eh, element, ki je prisoten v vseh vsakodnevnih praksah, kajti seveda eh, to vedno zadeva tudi pravzaprav identifikacijo eh, strank in opazovanje transakcij in opozarjanje na sumljive transakcije. Tesno sodelujemo tudi s preiskovalno enoto v Franciji, kadar eh, ugotovimo, uh, da prihaja do pomankljivega uh, eh, notranjega nadzora, v kateri od uh, družb pod našim nadzorom lahko vključimo tudi njih. V takih primerjih jim posredujemo rezultate našega nadzora, ki smo ga opravili na kraju samem. Uh, Čeprav seveda nikoli ne moremo preveriti na tisoče strank in na, na milijone transakcij, pa vendarle eh, preizkušamo neke mehanizme, ki bi nam to eh, omogočali. Eh, imamo mehanizme, ki omogočajo zaznavanje sumljivih transakcij in na te se potem odzovemo. Tukaj bom zaključil. Mislim, da sem bil že tako ali tako predolg. Hvala. Hvala lepo, gospod Montanje. Zelo zanimivo ste nam predstavili francosko prakso. Dobro, zmanjkuje nam časa, zato bomo šli kar naprej. Mišel Kles je naslednji, on je belgijski tužilec. Izvolite, morda lahko poveste kaj več o tem, kakšne so vaše kompetence. No, nisem tužilec, sem samo preiskovalni sodnik. In govoril bom eh, torej kot preiskovalni sodnik. moje izkušnje mi eh, omogočajo, da o tem razpravljam. Eh, ob panarskih dokumentih eh, sem bil povabljen v parlament in tam sem povedal, da se že dolgo borimo proti finančni kriminaliteti. Panamski dokumenti so nekaj dobrega, prav, ampak eh, naslednji, naslednje leto se bomo eh, znašli pred eh, temi dokumenti, onimi dokumenti in tako naprej. Veliko dokumentov, veliko škandalov nas verjetno čaka in je že za nami. Konzorci novinarjev nam je marsikaj eh, razkril. Danes se eh, v odborih temu posvečamo, ampak upam, da ne bo prepozno. Upam, da bomo bolj učinkoviti in zato se bom eh, navezal na besede Filipa de Kosterja. Zelo pomembno je povedati, da težava ni fiskalne narave. Besedo fiskalno moramo črtati. Gre za kriminaliteto in to je finančna kriminaliteta, finančni kriminal. Imamo štiri tipe uh, takšnega kriminala. Prvič gre za kazniva dejanja uh, tistih, ki uh, imajo zakonite dejavnosti. Naprimer, uh, če imate počeno cev in vam jo uh, popravijo in vas vprašajo, če želite račun ali ne na to uh, imamo goljufije pri računovodstvu. Tretjič, uh, na to korupcija, bodi si zasebna ali javna in uh, temu smo v Evropi priča mogoče manj pogosto kot drugot po svetu. Sploh na južni hemisferi je to katastrofa in s tem se škodi demokraciji če ne bomo previdni, bo naša demokracija zaradi korupcije umrla. Gre za kazniva dejanja tistih, ki drugače upravljajo popolnoma normalno eh, dejavnost. In na to velike kršitve prava. Tukaj moramo razlikovati uh, med uh, naprimer vrtiljaki DDV. Gre za 250 milijard evrov letno eh, denarja, ki je opran vsako leto. Pred kratkim so podjetja pošiljala eh, finančnemu ministrstvu Eh, ponarejene certifikate. V Belgiji smo izgubili 450 milijonov evrov, ki so ta denar je eh, izginil eh, in nikoli več ga ne bomo videli. In na to tisti največji kriminalci. Sploh ne vemo, kako visoki zneski se tukaj gibljajo. Gre za milijarde in milijarde. Eh, gre za trgovino z orožjem, z ljudmi, gre za eh, goljofije in v vsa ta kazniva dejanja proizvajajo denar, umazan denar. Naslednji tip je terorizem. terorizem ni povezan zgolj eh, z atentati, zgolj z napadi, ampak tudi s finančnimi zločini. Sam se ukvarjam s tistimi, ki omogočajo goljufije. To so bankiri, to so svetovalci, fiskalni, eh, finančni eh, svetovalci, odvetniki, pravniki in tako naprej. In če želimo biti uspešni pri eh, boju proti takšnim goljofijam, eh, potem se moramo učinkovito boriti proti takšnim eh, posredovalcem. Lahko bi se sedaj eno uro pogovarjali o tem, kako malo sredstva imamo za boj proti tej goljofiji v Belgiji. Lahko bi se pogovarjali tudi o zakonodaji pri pranju denarja, naprimer, imamo odlično zakonodajo za zaznavanje eh, kaznjivih dejanj, aktivno zaznavanje. Poleg tega imamo 505. Eh, člen kazenskega zakonika Belgije, govori o pranju eh, denarja so. Torej, eh, zanimivo je to, da gre za primarno kaznivo dejanje in to je bistveno, kar pomeni, da ni potrebno eh, dokazovati ostalih. In to pomeni, da lahko tudi v celoti zasežemo vsa sredstva. In eh, kaj vse bi bilo mogoče v Evropi, če bi vsi imeli tako zakonodajo? No, z evropskega vidika, ki še nekaj minut mi ostaja, eh, lahko nekaj povem kot, na, na podlagi svojih izkušenj. Marsikaj je potrebno še storiti, eh, ampak eh, februarja 2011 sem sam eh, sodeloval na sestanku, eh, kjer smo ustvarili Eurofisk. Eurofisk je institucija kot Eurojust in Europol gre za izmenjavo eh, informacij, za zelo učinkovito izmenjavo informacij, eh, zlasti v boju proti eh, davčnim vrteljakom. Kaj čakamo, zakaj ne naredimo eh, enako z goljufijo? Kajti po eni strani bi morali prepoznati načine delovanja pri pranju denarja, kajti ne obstaja samo to, kar smo videli pri panami veliko bi lahko dosegli, če bi prepoznali te načine delovanja, kajti na ta način bi eh, videli, kdo so tisti, ki dajo bankovce v kočke in taki še obstajajo, vam zagotavljam. Potem eh, drugič tisti eh, stari maročani, ki jih najdete na zaprtih mejah, oni to Eh, obvladajo preko razno raznih posredništv. In senzacionalno je, eh, koliko je navideznih eh, transakcij, ki omogočajo kopičenje denarja. In morali bi prepoznati vse te načine delovanja in potem v naslednjem koraku prepoznati tudi tiste, ki omogočajo delovanje teh načinov. Eh, Unesite eh, v Google davčno oazo, ne boste eh, našli eh, panamskih dokumentov, ampak boste najdli eh, na stotine posrednikov in pomočnikov, ki vam bodo omogočili, da izkoristite vse, kar davčne oaze ponujajo. In te ljudi je potrebno eh, identificirati eh, in narediti sezname. In ključno je. In mislim, da eh, bi to sodilo v vaš zapisnik. Eh, da imamo širše kriterije tega, kaj je davčna oaza in da uh, sestavimo nove sezname. In tisto, kar je najbolj pomembno, vsako leto in uh, tu se lahko sklicujem na resolucijo vaš kot Evropskega parlamenta z oktobra leta 2013 o korupciji, kjer ste opravili odlično delo, ki so ga države potem vrgle v smeti. Uh, takrat ste eh, predlagali določene ukrepe, ki jih države niso uresničile. In tam ste se dotaknili nekaterih temeljnih eh, vprašanj. In eh, Svetovna banka, nujno je, da v številkah na svetovni ravni lahko opredelimo eh, razsežnosti finančnega kriminala, zato da bodo državljani sveta in zlasti Evrope razumeli, da smo priča eh, pojavu brez primere, brez primere in eh, Morda bomo potem eh, razumeli, kako zelo nujno je ukrepati proti državam, ki se znajdejo na teh seznamih. Hvala lepa, Mišel Kles. Vi ste preiskovalec na področju financ in vi imate res veliko izkušenj. Dobro, zdaj pa Norbert Navlin, on je odgovoren za posebno enoto severnega porenja Vestfalije. No, povete nam, morda, zakaj ste se odločili, da boste to ustanovili. Hvala lepa, gospe in gospodje. Na kratko želim predstaviti stanje moje enote in mojega dela. Moja enota je res nova, obstaja šele od 1. februarja leta 2015. Naše ime je skupina za preiskave mm, izogibanja davkom in skupino smo oblikovali zato, ker se ta vrsta kriminalitete običajno povezuje z drugimi kriminalnimi dejanji. To je lahko povezano z organiziranim kriminalom ali pa seveda je to mogoče povezati z delikti, kot so korupcija in goljofije. In izogibanje davkom je seveda povezano tudi z terorizmom. Želeli smo svoje delo zastaviti kar se da široko in tudi sodelovati z policisti. Izkoristiti smo želeli vsa pravna sredstva, ki so nam na voljo, zato smo tudi oblikovali to skupino. Preiskava, ki jo izvajamo, je preiskava, naprimer, ki se imenuje kanal. Konec leta 2013 je severno porenje Vestfalija dobilo in tudi kupilo podatke informanta oziroma nekoga, ki nas je o tem obvestil preko posrednikov. Tega ni mogoče primerjati z panamskimi dokumenti. Panamski dokumenti so dokumenti in podatki, ki jih je objavil konzorcij preiskovalnih novinarjev. No, naši podatki so vseeno povezani z panamskimi dokumenti in sicer tako, da smo mi lahko ugotovili, katera podjetja je ustanovilo podjetje Mossack Fonseca. Podatki so vključevali naprimer ustanovne listine in tudi podatke o tistih, ki so upravičeni lasniki teh podjetij. Čisto konkretno, v dokumentih, ki jih imamo, lahko vidimo, torej, kako sem rekel, ustanovne listine, vidimo lahko različne sklepe, zapisnike, zaseden predsedstva ali vodilnih, prav tako lahko vidimo pooblastila, to so dokumenti, ki imajo tudi navedenega upravičenega lastnika, imamo izpiske iz delniških registrov, prav tako imamo dokumente v zvezi z ustanavljanjem teh podjetij in seveda imamo podatke tudi o stroških, ki se plačujejo za to. Imamo tudi nekaj zadnjih informacij in imeli smo tudi nekaj primerov elektronske pošte med bankami, nepremičninskimi posredniki in pisarno Mosak Fonseca. Nimamo pa računov in stanja na računih. Iz tega smo lahko marsikaj izvedeli. In sicer ugotovili smo lahko, kdo je upravičeni lastnik. Ime podjetja in tudi sedež podjetja smo lahko ugotovili. Ne drži, da je podjetje Mosak Fonseca ustanavljalo samo podjetje s sedežem v Panami. Ne, sedeže imajo tudi na Sejšelih, na Kajmarskih otokih in drugje. Mosak Fonseca je mednarodno dejavno podjetje z 44 hčerinskimi družbami in v vseh regijah na svetu ustanavljajo podjetja, ne samo v Panami. Sedež podjetja prav tako ne pomeni, da so potem računi v tej državi, naprimer v Panami. To je lahko tudi na računih v Evropi, brez težav vidimo pa lahko imena direktorjev, članov vodilnega odbora in drugih. Običajno so navedeni zaposleni pri Mosak Fonseki in jasno je, da se upravičeni lesnik potem tako skrije. Vidimo lahko tudi, kakšno vlogo imajo banke pri vsem skupaj. Povem vam lahko naslednje niti v enem primeru nismo videli, da bi upravičen lesnik sam navezal stike z Mossack Fonseco. Vedno to teče preko bank. Naprimer, zaposleni tam opravljajo določene finančne storitve in njim se izdajo tudi računi za ustanavljanje podjetij in tako naprej in to se potem fakturira naprej. Obstaja pa ena posebnost v tem primeru, namreč, če je bilo tako, da je banka naročila ustanovitev podjetja za svojo stranko, potem je lahko stranka to s tem podjetjem upravljala samo pri tej banki. Če je stranka zamenjala banko, se je zaprlo tudi podjetje. stranka je imela torej nadzor nad denarjem tam, ampak upravljanje s podjetjem je bilo vezano na specifičen račun pri specifični banki. Dejansko je tako in to vemo vsi, da javni organi niso mogli ugotoviti, kdo je upravičeni lastnik. In to pooblastilo je notranji dokument ki so ga poznali trije upravičeni lasnik podjetje Mosak Fonseca in banka oziroma tista služba za finančne storitve, ki je pač pri tem sodelovala. Drugi ljudje tega dokumenta niso videli in ga niso poznali. Mi smo dobili ta material. Vprašali smo se, čemu bi kdo uporabil to podjetje in kakšne bi lahko potegnili nauke iz tega. No, naš sklep je bil, da so ljudje želeli preko tega prati denar, zato da bi skrili denar in da bi se seveda izogibali davkom. Davčna utaja je v 90 primerih tudi bila tisto kaznivo dejanje, ki se je skrivalo za temi malverzacijami. Veliko smo izvedli preiskav. 524 nemških državljanov je pri tem sodelovalo, več kot 50 bank in podjetij za finančne storitve je prav tako sodelovalo pri tej operaciji osumljenci. Osumljenci so bili odgovorni pri podjetju Mosak Fonseca, zato ker smo jih osumili pranja denarja in pomoči pri davčni utaji. Prav tako so bili osumljeni odgovorni pri bankah in podjetjih za finančne storitve. Prav tako pa smo osumili upravičene lasnike zaradi suma namena pranja denarja ali davčne utaje. Državno toživstvo pri Kölnu je sodelovalo pri tem, prav tako pa Državni urad Severnega porenja Vestfalije, pa tudi seveda drugi iz Severnega porenja Vestfalije. Zastavili smo si tudi nekaj ciljev. Želeli smo kazensko pravno sankcioniranje mora biti oduzem premoženske koristi in seveda zaračunavanje davkih, davkov. Prav tako smo želeli kaznovati in morda zaseči pravne osebe. Sodelovati smo morali z tujimi državami pri tem, seveda pa smo želeli biti aktivni tudi pri fizičnih osebah. V postopku preiskav, smo kazensko-pravne ukrepe izvedli tako, da smo se posvetili, posvetili tistim, ki smo jih lahko pač mm, vzeli v vizir doma. Naprimer, če je bilo kakšno hčerinsko podjetje v Nemčiji ali v Luksemburgu, potem smo to seveda izkoristili tudi če je bil glavni sedež kje druge. V več kot 90 primerjih je šlo za davčno utajo in pomoč pri davčni utaji. In motiv je bila direktiva iz leta 2003 v zvezi z obresnimi merami. Zato, ker bi potem morali državljani EU pač plačevati davek na to. Če so ljudje prenesli račun na podjetje offshore, potem so se temu lahko izognili. In večina podjetij je bila prav zato ustanovljenih, da bi se izognili področju uporabe te direktive. Tako kot pri drugih preiskavah smo videli, da je šlo za sistematično in organizirano obliko gospodarskega kriminala. Tukaj bom končal. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Navlin. Zelo veliko smo se naučili, ampak mislim, da imamo težave s časom. Do pol sedmih imamo čas. Če vidim pravilno, imamo še 45 minut na voljo. Seznam govornikov je zelo dolg, predlagam naslednje. Predlagam, da časovni okvir omejimo na 3 minute. Nekdo lahko zastavi vprašanje v eni minuti, potem pa bomo odgovor poslušali dve minuti. Gospod Mišel, tudi vi boste seveda to sprejeli, tudi komentarji, tudi komisarji lahko to sprejmejo. Gospod Luke, izvolite. Ne strinjam se, o tem smo govorili. Govorili smo o tem, da bi morali imeti več možnosti za vprašanja, ne manj. Vi nam zdaj omejujete čas za govor. No, lahko naredimo tudi drugače. Ob pol sedmih bo zasedanje konec in pač na vrsto bo prišlo le. Da... Po kolegic in kolegov, pravila so jasna, imamo tolmače in organizacijo in vse skupaj, do pol sedmih smo lahko tukaj, morda lahko kdo zastavi kratko vprašanje in potem ne bomo sploh potrebovali razprave. Dobro, gospod Kofot, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo kratek bom, zato da bomo spoštovali čas najprej. Filip De Koster, hvala lepa za vašo predstavitev. Predlog je bil da bi morali oblikovati Evropski FIU, torej Evropsko enoto za finančni nadzor, zato da bi bili bolj učinkoviti. Zanima me, kako si vi to predstavljate v praksi, kako bi to izboljšalo vaše delo, če bi imeli takšno enoto za finančni nadzor. In še nekaj, rekli ste, da imate 97 primerov in da ste zahtevali podatke iz Pana me. Zanima me, kaj lahko storimo, da bi vam pomagali pri teh preiskavah. To bi nam zelo koristilo. In še nekaj. Gospod Navlin. Kupili ste podatke od informantov. Tudi v primeru Danske je bilo tako, tudi danske oblasti so kupile podatke. Zanima me kako vam je tak pristop pomagal in zanima me, ali lahko priporočate tak pristop za druge države in države članice. Zanima me, ali bo to vodilo do bolj uspešnega boja proti to vrstni kriminaliteti. Hvala lepa. Hvala za kratko vprašanje. Gospod Koster, izvolite. Kratek bom. EU, FEU. O tem se govori že več let. Mislim, da ne potrebujemo denarja ali zgradb potrebujemo le dovolj poguma, da sedemo skupaj in da skupaj analiziramo to, kar je že več mesecev znano. To je eden od sklepov, ki jih lahko potegnemo. Skupne preiskovalne enote, ki jih oblikujejo enote za finančni nadzor, so uspešne pri boju proti financiranju terorizma. Naprimer, belgijske enote že sodelujejo z nekaterimi drugimi, smo kot uh, bratje in dejansko že zdaj razmišljamo o tem, kaj bi lahko bilo koristno za moje kolegice in kolege, ne pa da čakamo na zahtevke. Kaj lahko storite vi v zvezi z 97 primeri? Se upravičujem, nič. Čisto nič. Zato, ker je to odvisno od generalnega toživca v Panami. Samo za to gre, ali bodo odgovorili na moje vprašanje, dvomim. In kaj lahko storite vi? Nič. No, to res ni bilo zadovoljujoče. Dobro, gospod Navlin, izvolite. Videti je treba nekaj. Mednarodni kriminalni sistemi so sistemi, ki jih odkrijemo samo, če imamo insiderske informacije. Pri tem pa sta pomembna dva dejavnika. Nihče, ki se zjutraj zbudi, ni altruist in se odloči, dobro, bom šel k oblastem. Ne, vedno gre za vprašanje denarja. Drugo vprašanje je zaščita, zaščita informanta. To je tema, ki bi jo lahko obravnavali v okviru zaščite žvižgačev. Razmisliti moramo o tem, kako se bomo tega lotili, kako bomo to omejili, ampak to je prav gotovo tema, s katero bi se morala ukvarjati, ukvarjati zakonodajalca. Gospod Mišel v imenu gospoda Ješka, izvolite. Najlepša hvala. Najprej gospod Kostek, imam malo časa pred razkritjem dokumentov iz Paname. Ali ste na podlagi svojih analiz in svojega vedenja eh, nekako čutili ali slutili ali imeli elemente, da ste lahko predvideli, da se bo zgodila panamska zadeva. In eh, če, če da, zakaj niste prej nekako sprožili alarma in zakaj se niso sprožile preiskave preden je prišlo do razkritja dokumentov? To je moje prvo vprašanje. Eh, hvala že vnaprej za eh, jasne odgovore. Potem drugič, kar zadeva Europol, eh, v vaših pisnih odgovorih sem imel občutek, da Europol ne daje občutka, da je zelo zadovoljen eh, z sodelovanjem, eh, z finan kar zadeva finančne enote. Eh, sicer pa, gospod Kler, strinjam se, eh, z vašimi o, občutki in vendar pa sam nisem tako zagrenjen, sem predvsej bolj optimističen. E, strinjam se z vami glede nečesa in želel bi slišati vaš odziv. Imel sem že priložnost govoriti o tem. Uh, govoriti ste o tistih, ki omogočajo postop, uh, iz, izvedbo teh uh, e, kaznjivih dejanj. Uh, imam pa občutek, da nekako se izognejo naši pozornosti, našim preiskavam in to je šokantno. In zanima me vaše eh, mnenje o tem, kako bi se tega najbolje lotili, kajti če teh ljudi ne bi bilo, nič od tega ne bi bilo mogoče. In uh, očitno se jim uspe izmuzniti in eh, rad bi našel nek način, kako bi se vendarla sredotočili na nje. Hvala lepa, govorili ste dve minuti. Nikoli se še niste držali časa za govor. Lepo prosim, da se ga v prihodnje držite. Na nobenem zaslišanju se še niste držali časa. Enako. Vam bom odgovoril številkami na prvo vprašanje. Januarja 2014 poročilo o Panami, kar zadeva poročilo o boju proti pranju denarja in financiranju terorizma, potem eh, preiskovalna celica, kar zadeva Panamo, tu stvari ne gredo dobro. Eh, Eh, kar zdaj podatke o dejanskih lastnikih, eh, stvari se vlečajo, nikamor se ne premakne. Oktober 2014 Belgija je tista, ki v, skup, v skupini Egmont eh, zadevo izpostavi, imamo problem, nam lahko pomagate, lahko kaj storimo, nekaj je potrebno storiti, ker so, tu ni sodelovanja. Januar 2016 vs, gremo na eh, samo mesto, vse se eh, razreši, eh, Panama začne vzorno sodelovati in aprila 2016 eh, novinari objavijo cel kup podatkov. Mislim, da iz te kronologije lahko marsikaj sklepate. Sam osebno menim, da gre tu za star problem, za zelo star problem, kajti že leta obstajajo določeni sumi in dvomi. Eh, gre pa tu za eh, eh, preiskovalne, finančne preiskovalne enote, ki so upravne. Eh, po drugi strani Europol in marsikdo drug so policijski organi. Uh, in nimamo pravih modelov, ker na eni strani stojijo policisti in na drugi uh, upravni organi. Uh, in um, mislim, da bi morali to na nek način premostiti, tudi kar zadeva finančne preiskovalne note. Gospod Montanje in gospod Kles. Uh, Oui, en or. Ja, v odziv gospodu Mašelu, eh, napasti tiste, ki omogočajo postopek, eh, postopke, je kot bi eh, poskušali ujeti eh, mafijo. Spomnite se eh, filma Firma. Eh, kaj naredijo najprej mafici? Najprej pobijajo svoje odvetnike in to z dobrim razlogom. Mislim, da potrebujemo proaktivne preiskave. Eh, če eh, se znajdete v pravih krogih tudi v Bruslu, eh, najdete ljudi, ki vam to kaj podobnega predlagajo. In ne vem, da obstajajo eh, celo sejmi davčne utaje, torej neke, neke, neke predstave. In, uh, Vem, da je tak dogodek potekal tudi v Parizu. Sponzoriral ga je Mercedes, eh, pa eh, Figaro in tudi določene švicarske banke. Odgovor gospodu Kofodu. Mislim, da je zelo pomembno, kar zdaj vaš žvižgače, eh, tisti, ki želijo brezplačno Eh, razkriti informacije. V Nemčiji smo imeli nakupe do, eh, podatkov iz Lichtensteina od eh, uslužbencev bank in to je predstavljalo problem, kajti v kazenskem kontekstu to predstavlja korupcijo. Hvala lepa. Gospod Ludek Niedermajer je naslednji za ELS. Hvala lepa. Iz panamskih dokumentov smo se naučili veliko in to je povezano s preteklostjo. Medtem se je zakonodaja spremenila in moje vprašanje je, dokolikšne mere so te spremembe zadeve izboljšale. Govorim o zakonodaji na področju preprečevanja pranja denarja in tako naprej. Prispevati želim mo še k nadaljnemu boju na tem področju, govorimo o obvezni izmenjavi podatkov in tako naprej. Zanima me, do kolikšne mere bo to pomagalo. Bo to samo zmanjšalo problem ali ga morda preprečilo? Hvala. Najlepša hvala. Preden odgovorimo, odgovorijo eh, kolegi na odru, pa še gospod Montoye. Izvolite. Ste slišali vprašanje? Ja, sem slišal. Me slišite dobro? Torej, kar zadeva poblastila bančnih nadzornikov, na to se nanašata zadnji dve vprašanji, imamo sredstva, da se lahko prepričamo, da ljudje iz finančne industrije eh, poznajo identiteto in izvor eh, sredstev. In kadar eh, se pojavijo kakšne sumljive eh, transakcije, jih eh, prijavijo. In vedno, kadar prihaja do izboljšave pri zakonodaji in četrta direktiva bo eh, tudi taka izboljšava, vse to potem krepi pričakovanja do sektorja in upamo, da krepi tudi delovanje sistema. Ampak vendarle, Eh, kadarkoli v nekem okolju zakonodaja omogoča določene spremembe, določeno prikrivanje, eh, bodo vedno v sistemu, ostali, eh, v sistemu ostale šibke točke. Zato mislim, da je ključno, da se naslanjamo na izkušnje, da jih še naprej zbiramo, da poznamo zakonodajo, da poznamo uh, prakse, tudi prakse bančnih nadzornikov, ki sodelujejo v boju proti pranju denarja. Eh, ni nekega absolutnega recepta, kako ustaviti pranje denarja, sem pa mnenja, da, se, da bi mogoče ta pojem omejiti. Ne vem pa, če bo kdaj uspelo, da bo posem izginil. Najlepša hvala. Bi kdo želel še kaj dodati? Gospod Kles? Ja, zakonodajna orožarna eh, je pomembna. V Belgiji nismo čakali na četrto direktivo, ampak smo že prej eh, uvedli dvojni nadzor. Eh, in sicer gre za preverjanje izvora eh, sredstev in naše izkušnje so, da eh, če naprimer zagotavljamo nadzor na ravni računovodskih služb in storitev, pa ni nobenega nadzora na ravni pravnikov. E, tako da se tam dogaja marsikaj. E, tako da pravi e, problem ni zakonodaja, ampak je razpoložljivost sredstev. Verjetno imajo tudi tuji kolegi podobne težave imamo dobro zakonodajo, ampak enostavno je nimamo s čim izvajati. In to velja tako za policijo, kot za pravosodne organe in to je tista prava katastrofa. Zvolite. No, po mojem mnenju gre spremembe zakonodaje v pravo smer. Kot preiskovalec pa eh, se bolj ukvarjam s preteklostjo, ne sedanjostjo in prihodnostjo, to je narava mojega dela in težko napovem, kakšni bodo učinki. Ampak kar zadeva zakonodajne postopke, je tu nekaj stvari, ki. Um, Me nekako tiščijo tudi na evropski ravni. V Evropi, po mojem mnenju, potrebujemo jasno skupno opredelitev davčne uh, utaje in harmonizirati moramo ta, to kaznivo dejanje po vsej Evropi. To bi bistveno olajšalo zahtevke za vzajemno pravno pomoč, ki se vedno podajajo na dvostranski ravni. E, poleg tega bi morali imeti standard v vseh evropskih državah, da je e, z, Eh, utaja davkov predstop na pranje denarja. To ni posod tako urejeno. Poleg tega pa je potrebno eh, zagotoviti tudi, da je avtonomno pranje denarja kaznivo eh, in na ta način bomo dobili boljši dostop do premoženja, ki je morebiti nezakonitega izvora to so stvari, ki bi jih lahko uredili po vsej Evropi. Hvala, bomo zabeležili si te uh, predloge, gospod Baje v imenu socialistov in demokratov. Najlepša hvala. Najprej eh, vprašanje, govorili smo o posrednikih, o pomočnikih. Uh, eh, Zakonodajem sicer nalaga uh, določene uh, naloge pri nadzoru in previdnosti, ampak Ali so tu kakšne razlike med različnimi sektorji in poklici in kako bi prilagodili zakonodajo temu? E, tudi sam srečam posrednike, ki pravijo, da ne poznajo ničesar, da spoštujejo vso zakonodajo, pa vemo, da niso vsi taki. Eh, sicer pa me zanima, vi, ki delate na terenu, kako vi vidite sodelovanje med vami, med državami članicami ter z evropskimi organi, torej Eurojustom, eh, Europolom, Eurofiskom in tako dalje. In pa še širše vprašanje. Veste, da se bo boj proti pranju denarja še okrepil in katera, po katerih orodjih bi še lahko posegli, da bi vam lahko bolje pomagali pri vašem delu. Najlepša hvala. Hvala kolega, kdo želi prvi odgovoriti, gospod Kosta. Najlepša hvala predsedujoči. Na hitro bom odgovoril morda z nekaj številkami. E, spraševali ste, kakšno je sodelovanje z drugimi državami in drugimi enotami. Leta 2015 smo obravnavali in posredovali pravosodnim organom osem dosejev eh, resne davčne vtaje, organizirane davčne vtaje. To ni zadevalo Belgije. Šlo je za eh, škodo na račun francoskega eh, proračuna. Imeli smo tri primere za Nizozemsko, en za Madagaskar. In Belgijski državljani eh, v tujini so bili vključeni samo v en dosje in eh, tega nam je posredoval Luksemburg. Potem je bil tu eh, samo še en drug soroden dosje in tukaj vidite, o kakšnih razsežnostih govorimo. Kar zadeva davčno golefijo, moramo narediti še velik napredek ko govorimo o dosejih eh, eh, davčne vtaje in pranja denarja z eh, tožilci, si želijo, da bi lahko tukaj storili. Če so to francozi, ampak v Belgiji seveda jih škoda na račun francoskega proračuna ne, ne, ne zanima. Uh, in sodelovanje, ki eh, smo ga spostavili z Luksemburško enoto, pa je nekaj, kar je vredno omeniti. Tu gre za primere lažne davčne goljufije. Eh, gre za nekaj 100 milijonov iz Luksemburga eh, preko nekega podjetja, ki obstaja eh, že desetletja in je vmes odpustilo ogromno ljudi. In Eh, potem pravijo, joj, eh, morda je to. Eh, tu nekaj spornega poskušamo to uh, regularizirati in Luksemburg sodeluje, ker je, pač so nekje vmes ugotovili tudi, da gre za dvojni mehanizem. Vse to se dogaja. Bi še kdo želel kaj dodati? Gospod Kles, uh, No, če, če ne bom bolj pozitiven, kar zadeva sodelovanje, imamo izredno orodje in to je Eurojust v sodelovanju z Europolom, s podpisom konvencije o skupnih eh, preiskovalnih ekipah imamo res možnost na podlagi pravzaprav pogodbe, da ne eh, gremo več preko sistema, ki je zelo okoren, ampak eh, Eh, omogočamo neposredno sodelovanje med državami. Eh, lahko ob 11. zvečer zahtevate eh, racijo v Varšavi ob 6. zjutraj in se to zgodi, sami imam to izkušnjo. Europol in Eurojust imata neverjetna orodja, tudi prevajalce, naprimer, za mednarodno sodelovanje tudi Maroko in druge države so vključene in to je zelo pozitivno. Kar pa zadeva eh, mednarodni sistem eh, vzajemne pomoči, eh, to, je, to je tako, da nekateri ne odgovorijo nikoli. Eh, naprimer, imel pa sem primer razurnega sodelovanja s Pakistanom, eh, Uh, Medtem ko od Moskve včasih sploh ne dobim odgovora. In tu je vedno stvar konkretnega primera. Najlepša hvala, Bertlike, za IKR. Moje vprašanje je namenjeno gospodu Nolinu. Govorili ste o vlogi svetovalcev v bankah pri finančnih družbah. Eh, govorili ste o tem, kako eh, svetujejo pravzaprav dejanskim lastnikom in seveda ne bi želeli sodno pre preganjati samo majhnih rib, ampak bi želeli priti do večjih. V svojih pisnih odgovorih na naše vprašanje ste navedli, da 95 odstotkov eh, primerov, ki jih obravnavate, izvira iz Luksemburga in gre za podružnice nemških bank. E, torej, očitno je eh, bilo je bil tu zadnji nek načrt, da se tam vzpostavi podružnice, ki se ukvarjajo s temi dejavnostmi. Eh, zanima me pa, kako je s pregonom oseb, ki so na vodilnih položajih v nemčjih bankah in nosijo odgovornost za vzpostavitev takih struktur. In pa zanima me, pod kolikšnim časovnim pritiskom se zaradi eh, grožne zastaranja 2003 ali 2005 ste začeli, kot ste omenjali, in eh, kako eh, vam kaže z zastaranjem? Ali obstaja tveganje, da kaznjivih dejanj ne bo več mogoče sankcionirati, ker bodo v Nemčiji ali v Luksemburgu zadeve zastarale? Hvala, gospod Ljuke, izvolite. Ja, Seveda je tako, da eh, je bilo najlažje prepoznati eh, investicijske svetovalce v bankah, ki so imeli neposreden stik z strankami. Eh, je pa res, da tisti zasebni svetovalci ne sedijo v bankah, poskušamo eh, seveda tudi prepoznati odgovornost skozi, eh, kako se ta prevaja preko različnih hierarhij, ampak vedno je tako, da moramo pri konkretnem primeru najti konkretno sled in tam se stvari zapletejo. Stvar je v tem, Nemče, nemške banke imajo ščerinske eh, družbe ne samo v Luksemburgu, ampak tudi drugje. V Luksemburgu so to posebno običajne hčerinske družbe, ki med drugim ob, ob, eh, tudi upravljajo z osebnim premoženjem. To je samo ena od dejavnosti. In seveda se naše preiskave nekako osredotočajo na to. In ne vem, če lahko trdimo, da so eh, banke eh, namenoma tam vzpostavile podružnice za ta namen. Ne, podružnice so tam obstajale in delovale. Ampak. Eh, je pa seveda res, da odgovornost ni samo v rokah tistih, ki so konkretno v Luksemburgu, ampak tudi pri nas v Nemčiji. In eh, tu je seveda potem potrebno spostaviti eh, tudi povezavo z eh, fizičnimi osebami. Poskušamo seveda kaznovati pravne osebe, ampak to ni vedno mogoče. Imamo težave za zastaranjem pri delovanju družb, ki se ukvarjajo s finančnimi storitvami, prepoznavamo eh, eh, določene vzorce navajanja k eh, davčnim utajam. Seveda pa se zavedamo, da je rok za zastaranje deset let in se temu prilagajamo, ampak zaenkrat nas to še ne ogroža. Najlepša hvala, gospa Papagacunda. Najlepša hvala predsedujoči, najlepša hvala vsem. Zabeležili smo si vaše zelo zanimive informacije in vse, kar ste nam pravzaprav uh, predstavili, manjval, OECD, uh, eh, OZN, uh, Eh, vse te organizacije so nam ponudile nekaj podatkov, ampak ne tako kakovostnih. Eh, pri vseh teh informacijah, ki smo jih dobili od eh, vas, pa nismo kaj dosti slišali o davku dobička pravnih oseb. Eh, ne vem, če, bo, eh, če bodo seznami eh, davčnih oaz res najbolj zanesljivi. In pa gospod Mišel je tu že spraševal o olajševalcih, o posrednikih, kako storiti več, da bi jih ustavili. In ko govorimo o načinih dela, teh modus operandi, glede na vse, kar smo se tu že naučili, ali imate občutek, da direktiva o pranju denarja ali v neki uh, ad hoc zakonodaji lahko uh, dosežemo nekaj kot uh, to, kar smo naredili na področju terorizma in letalskih družb. Uh, da eh, imamo neke matematične postopke preverjanja vseh in da se določene ljudi s tem ustavi. Ne vem, ali bi kaj podobnega lahko naredili tudi na bančnem področju. Imate kakšne zamisli v tej smeri? Zelo zanimivo bi bilo to slišati. Mi namreč nismo strokovnjaki. V Španiji eh, ima veliko ljudi eh, očitno občutek, da lahko ostanejo nekaznovani in tega seveda ne želimo. Ne moramo si privuščiti napak in pomembno je, da delujemo v pravi smeri. Najlepša hvala. Kdo želi odgovoriti? Gospod Montoye. No pa začnimo v Belgiji. Ja, eh, to vprašanje eh, davčne regulacije eh, oziroma regularizacije poznamo. Več valov smo imeli v Belgiji. Zlasti tretji in četrti sta bila pomembna, ampak to je bilo razmeroma zapeleteno ampak v nasprotju s tem, kar bi si morda kdo mislil, to ne pomeni, da ne moremo ničesar ukreniti. Tisti primer, ki sem ga prej omenil v zvezi s pranjem denarja, eh, eh, banke, to je bilo del tretjega vala regularizacije in eh, regularizacija obstaja, včasih gre tu za, enostavno za odločitev vlade, ampak pomembno je, da regularizacije ne eh, uporabljamo za to, da omogočimo dodatno pranje denarja. To je vse. Eh, in eh, tu moramo ostati pozitivni. Najlepša hvala. Kdo želi tu še kaj dodati? Gospod Navlin. Ja, na kratko bi se ponovno dotaknil svetovalcev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 vedeti, kaj se dogaja, eh, lahko zgolj ugradimo neke obveznosti eh, obveščanja. Naprimer, lahko vključimo revizorje, ki preverjajo velika podjetja, da im, eh, imajo dožnost priglasiti določene, določena opažanja, zato da bomo za neke stvari sploh zvedeli. Eh, tak ukrep bi naprimer lahko bil koristen. Sicer pa bi morali tu biti pozorni na to, kar so omenili kolegi. Določeni zakonodajni ukrepi eh, terajo tudi eh, izvajanje in to izvajanje eh, tera svoj čas in tudi precej denarja. Hvala. Ni več eh, prispevkov, potem pa gremo na naslednje vprašanje. Ali pa vendarle, gospod Montoye, izvolite. No, Sam ne morem eh, presoditi, kaj pomeni regularizacija. Eh, vemo, da se to dogaja, ampak to ni na mojem področju dela. Eh, toliko. Sveda pa pravosodje lahko obsodi tudi druge posrednike, ne samo banke, različne svetovalce. Naša naloga je, da se prepričamo, da banka opravi svoje delo, kot je potrebno in da priglasi vse sume. Gre pa tu seveda za zelo specifična vprašanja in eh, za nas bi predstavljala napredek predvsem, če bi v Evropi eh, Eh, omogočili nadzor nad skupinami z vsemi podružnicami in ščinijskimi družbami, ne da bi nas pri tem ovirale meje. Eh, tu je dobrodošla revizija četrte, četrta revizija direk, eh, četrte direktive in nadzornik matičnega podjetja bi moral imeti odgovornost, da se poveže z drugimi nadzorniki in z njimi sodeluje. To je nekaj, kar bi bilo ključno Eh, torej, če govorim o svojem eh, področju, eh, bančništvu in zavarovalništvu, tu gre v veliki meri predvsem seveda za velike multinacionalke. Gospod Temasi, ja, moje vprašanje gre gospodu Navlinu. Eh, seveda se preiskovalci ne radi eh, opredeljujejo do zakonodaje, ampak zdaj imamo pravka s predelavo direktive o eh, pranju denarja in tu obstaja še vedno precejšna pravna vrzel. Eh, še vedno je mogoče upisati eh, v registre navidezne direktorje. Eh, ali imate eh, iz prakse kakšen razlog, zakaj bi obstaja taka vrzel ali se vam zdi, da je upravičena Vem, da v Nemčiji obstajajo določene izjeme glede navedeznih podjetij eh, izven Evropske unije. Eh, ne vem, kako vi gledate na to problematiko? Ja, bojim se, da eh, vedno obstajajo zelo ustvarjalni posamezniki na drugi strani, ki znajo take vrzeli izkoristiti. Eh, Pomembno je seveda, da je jasno, kdo je dejanski lastnik. Eh, ampak eh, tu seveda ne moremo sveta spremeniti, lahko samo zmanjšamo manevrski prostor, tako kot pri nogometu, ampak še vseeno ne moremo prepričati nasprotniku, da zadane gol. Torej tu moramo ustvariti podjetja, ki. Eh, silijo, pravila, ki silijo podjetja, da uh, se čim bolj približajo temu, da dejansko ne vedejo dejanskega lastnika. Ja, hvala, to je bilo vprašanje izključno za vas. Zdaj pa gospa želi za zelene. Nekratko, če se da, gospa želi. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, uvodoma naj povem, da panamski dokumenti in uh, vse, kar se. Uh, dogaja v davčnih oazah, jasno kažejo, da sistem ne deluje, da nadzorni organi ne uspejo prepričati nepravilnosti in da preiskovalci ne uspejo uh, uspešno izvesti svojih preiskav in sankcionirati storilcev. Imam pa vprašanje za gospoda Montanjeja. Želelo bi, da pojasni, kakšna je prednost tega, da so hkrati eh, bonitetni nadzor za banke in za zavarovalnice. Eh, Eh, tako za bančna tveganja, kot za tveganja pranja denarja. Eh, mislim, da je tu pravzaprav to ogromno delovno področje. In pa zanima me, kakšne sankcije predvideva za BNP in Societe General za številna offshore eh, podjetja, ki so jih ustvarili preko Fonseke. Ta podjetja so v veliki meri Eh, kriminalna. In eh, to je empirično dokazano in eh, obstaja tudi ameriške preiskave na tem področju. Najlepša hvala, gospod Montoye, vprašanje je bilo namenjeno vam. Ja, prednost eh, tega, da smo pod isto streho združili eh, nadzor nad delovanjem eh, bančnih in. Eh, zavarovalnih institucij ter nadzor nad spoštovanjem pravil o pranju denarja eh, je v tem, da lahko eh, rečemo, eh, da na podlagi tega lahko dobro razumemo, kako podjetje deluje, kako organizira svoje dejavnosti, kako organizira svoj nadzor. Res je, da gre za ogromno delovno področje in eh, lahko seveda eh, izvanemo samo eh, nekaj presejalne preizkuse ne moremo vsako leto eh, poglobljeno preveriti vseh podjetij. Tu izvajamo rotacijo in izbiramo po najboljši moči. Eh, vzpostavitev offshore družb v tujini ni prepovedana, samo po sebi to ni nezakonito. Edino, kar eh, nam omogoča, da sankcioniramo banke, je, Če ugotovimo, da so iz Francije nakazale sredstva eh, neskladno s francosko zakonodajo ali pa če so prostovoljno z matične družbe organizirale dejavnosti v podružnicah, ki niso skladne z mednarodnim pravom ali lokalnim pravom. To je seveda zelo težko dokazati, nismo pravosodni organ, ampak eh, v določenih eh, tujih državah ne moremo niti priti na teren, ker je ne mogoče doseči sporazum, da bi nam omogočili, da vidimo, kaj se sploh dogaja v teh podružnicah. Tu gre eh, in da bi ugotovili, s kakšnimi strankami poslujejo. Eh, lahko samo izvemo, koliko imajo strank in podobno skratka, tu ne dobimo nobenih informacij in tudi, če bi šli tja na teren, če nam ničesar niso pripravljeni dati, bi bili zgolj turisti. Eh, kar pa zadeva kršitve francoske zakonodaje in kršitve bančnih pravil, eh, tu bi si seveda želeli boljšega nadzora nad celotnimi skupinami, ampak. Tu bi potrebovali boljša pravila, kajti zaenkrat ne moremo nujno vedno v državi, kjer se stvari konkretno dogajajo. Hvala, zdaj pa še dva govornika na mojem seznamu, gospa Tomc in analize. No, potem pa za 20 sekund še Ana Gomeš, ki ima vprašanje. Izvolite. Romana Werner, thank Romana. you. Very short and very concrete question for all three, but maybe. Zelo kratko in zelo uh, konkretno vprašanje za vse tri. Kaj mislite o trenutni opredelitvi politično izpostavljenih posameznikov, kot je to zapisano v direktivi o boju proti pranju denarja. Se vam zdi ta opredelitev preširoka, preuska ali ravno prava? Hvala. Odlično vprašanje. Kdo bo začel? No, mislim, da tej opredelitvi ni treba nič dodati. Tisto, kar manjka trenutno, pa je ogromna baza podatkov z imeni z vsega sveta. Uh, ko govorimo o politično izpostavljenih osebah v moji državi ali Evropi, je enostavno prepoznati, kdo je kdo. Ko pa prečkamo meje, so stvari predvsej bolj problematične, zlasti za finančne institucije. In Evropska komisija mora tu dati pobudo in dati nek jasen instrument eh, deležnikom. Hvala. Gospod Kles, ne? Tudi Gospod Nolin, ne, gospod Montoye. Imate vi prepombo? Gre za zelo široko opredelitev. Za nas, za preverjanje je to problematično, ker dejansko nimamo neke referenčne osnove, tako da moramo se eh, zanašati na kriteriji in poizvedovanja na eh, terenu. Eh, tako da poskušamo na to ta način eh, prepoznati, kateri ljudje bi sodili v okvir te opredelitve. Eh, je zelo široka, še razširjena je bila, je pa seveda vedno težko eh, tudi za, zakon, za zakonodajalce doseči pravo mero, upoštevati tudi pravico po zasebnosti, po družinskem življenju. Uporabljamo opredelitev taka, kot je in se trudimo, da bi jo čim bolje izkoristili. Najlepša hvala. Še zadnja govornica v uh, seznama govornikov. Hvala. Uh, bila sem uh, v svoji pisarni, ampak sem vas spremljala po spletu. Uh, Eh, slišali smo kar nekaj o evropskem usklajevanju. Imam zelo specifično vprašanje. Nekateri ste predlagali, da potrebujemo evropsko finančno eh, preiskovalno enoto, ki bo olajšala delovanje skupnih preiskovalnih enot. Pravite, da potrebujemo eh, boljše izmenjave z ostalimi evropskimi državami. Govorili ste, da potrebujemo več virov, ampak specifično, ali potrebujemo skupno evropsko arhitekturo za izmenjavo podatkov. Najprej, kar zadeva sumljive transakcije akcije, pa tudi kar zadeva dejanske lastnike. Ali imate občutek, da je to, kar imamo, dovolj? Eh, eh, če bomo želeli vključiti tudi skrbniške sklade, bo to dovolj? In pa ali bomo morda morali nastopati bolj vse evropsko in ne specifično po državah kot doslej? Najlepša hvala. Kdo želi odgovoriti? Gospod De Costa. Ja, zelo na kratko. Tako imenovana Evropska finančna preiskovalna enota bi bila zanimiva možnost, če razmišljamo o tem, da bi razvijali skupne uh, analize. To pa je trenutno potrebno. Ne, podobno kot Eurojust. Eurojust predvsem združi ljudi za isto mizo in ti ljudje potem skupaj izdelajo strategijo. Enako je pri preiskovanih enotah. Mislim, da ne potrebujemo nečesa tako obsežnega kot je ULAF, ampak nekaj je potrebno spostaviti. Samo en primer. Junija smo se skupaj s Francijo odločili, v zvezi z Eurom 2016, da moramo sodelovati, ker se vtegne kaj zgoditi na področju terorizma. Tako da smo se odločili, da bomo na dožnosti 24 ur na dan, 7 dni na teden, 4 tedne tistem mesecu, nič se ni zgodilo. Eh, Francija je to izpostavila v Egmontu, eh, ampak niso, niso dobili nobenega odziva. Eh, poskušali, razmišljali pa so predvsem o tem, kako preventivno storiti nekaj zato, da bi se lahko takoj uh, odzvali na morebitne težave. Na srečo se ni zgodilo nič, ampak bili smo pripravljeni in to je nekaj, kar uh, lah, bi morali razviti. Uh, ne vem, če bo lahko parlament kaj dosegel tu, ampak potrebno je spremeniti raz, način razmišljanja pri ljudeh. Hvala, gospod Montoye. Boste še vi kaj dodali z francoskega vidika? Ne, pravzaprav ne. Hvala. Potem pa še 20 sekund za Ano Gomeš. Gospod Kles, govorili ste o e, napakah projektne skupine za finančno ukrepanje v Panami, v Angoli. Zakaj te napake? In ali je ta napaka e, opredelitev pranja denarja v četrti direktivi, ki omogoča, da eh, se osredotočamo na direktorja družbe na mesto na dejanskega lastnika. Ne, tisto, kar me bolj specifično skrbi, je seznam davčnih oaz. To mislim, da je delo, ki ga je potrebno opraviti na mednarodni ravni. In skupina za finančno ukrepanje je uh, sestavila nek seznam, ampak niso pa opazili, da uh, leta tečejo in da se stvari tudi spreminjajo. Uh, in številne države so umaknili, naprimer uh, Monako. Uh, in to še vedno ve, vsi vedo, da uh, če želite biti bogati, bodite konsierž v Monaku. gospoda Kosta. Še nekaj bi dodal k temu odgovoru. E, na tem seznamu za manj iščem državo in morda lahko v parlamentu odgovori na to vprašanje, kaj lahko ukrenemo. Zakaj Delaware, zvezdna država Delaware, ni na tem seznamu? Zakaj je ne najdem? Zato, ker ima na svoji strani Fonseko. No, tu je ena vrzel, za katero že dolgo vemo in ki jo moramo zapolniti. Domnevam, da ameriški odvetniki eh, stvari doma še bolje obvladajo kot eh, njihovi panamski kolegi. Ampak poskušali bomo izvedeti, zakaj gre. Najlepša hvala. Hvala vsem štirim govornikom. Zelo zanimive informacije smo dobili, pomembne informacije, ki jih moramo analizirati. Najlepša hvala kolegom za disciplino v drugem delu predstavitve. Še enkrat naj nekako dodam, da v sredo ob enajstih uh, gostimo Jozefa Štiglica, eh, dobitnika Nobelove nagrade za ekonomijo. Eh, ki eh, bo govoril o panamskih dokumentih. Uro in pol nam bo na voljo in upam, da se boste eh, v lepem številu udeležili tega dogodka. In pa še 7. decembra bo z nami gospod Moskoviči ter predstavniki maltejškega in slovaškega predsedstva sveta. Govorili bomo o dosedanjem delovnih načrtih na področju eh, davčnih goljofij, potem eh, po novem letu pa sledijo nadaljni preiskovalni koraki. Najlepša hvala. Hvala tudi tolmačem, pravi predsedujoči in vsem želim eh, prijeten večer. Samo minuto smo bili predolgi.